Good afternoon. Lep pozdrav, kolegice in kolegi. Prosim, da se počasi usedete, ker nas čaka intenzivno in zanimivo popovdne. Čakajo nas zelo obetavne razprave, izmenjave mnen. In dovolite mi, da za začetek kar pozdravim naše goste. Na začetku bomo imeli izmenjavo mnen z Julianom Kingom, Evropskim komisarjem za varnostno unijo in ambasadorjem Kaja Tajlom ki bo nadomestil gospoda Anvelta, ki je ministr za notranje zadeve Republike Estonije, ki trenutno predseduje svetu. Obvestili so nas, da bo decembra komisija predložila zakonodajne predloge za izboljšanje interoperabilnosti sistemov PNZ. Estonsko predsedstvo in komisija sta predlagala tripartitno razpravo z odborom Libe, tako da bi pomagali ta predlog pripraviti. Najprej bom dala besedo ambasadorju Kaja Tajlu. ki bo spregovoril o potrebah držav članic, potem pa bom dala besedo komisarju Kingu, ki nas bo spomnil na rešitve, ki jih predlaga komisija, tako da bi s tem upoštevali potrebe držav članic. Potem bo sledila razprava. Za začetek bom tako dala besedo ambasadorki Tajlo. Izvolite. Hvala, spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani komisar King. Za začetek bi se zahvalila organizatorjem razprave o interoperabilnosti, ki bo potekala med Evropskim parlamentom, komisijo in svetom, še preden bo komisija predstavila svoj, svoj predlog tem bomo pokazali, kakšen pomen ima za nas ta novi predlog zakonodajnega akta za to, da bodo podatkovne baze ustrezno delovale. Za začetek moram, se moramo pravičiti v imenu našega ministra, gospoda Anvelta, ki je minister za notranje zadeve v Estoniji. Žal je zbolel, No, saj veste, november je mesec, ki ga je v Estoniji zelo težko preživeti. Bistveno teže kot pa recimo v Bruslju. Tako. Današnjo razpravo bi pričela z naslednjo razpravo. Če želimo zagotoviti, da bo šengensko območje ustrezno delovalo brez notranjega nadzora meja, kar je seveda naš glavni cilj, ki ga seveda vsi cenimo. No, vsi vemo, da je v tem trenutku ogrožen. Če torej želimo, da bomo zagotovili takšno območje, morajo naši organi sodelovati, pa vse Evropski uniji. Da bi takšno sodelovanje olajšali, imamo vzpostavljene številne sisteme informacijske tehnologije, nekatere pa bomo vzpostavili v prihodnih letih. Ni mi treba ponavljati. Saj smo bili vsi priča grozljivim napadom zopr našo družbo. In ko preiskujemo takšna kazniva dejanja, teroristične napade, žal ugotavljamo, da je način, na katerega so zgrajeni naši informacijski sistemi in način, na katerega komuniciramo, še vedno nepopoln. Tako da nas čaka še kar precej dela na tem področju. O čem pravzaprav govorimo? O, na najboljši estonski način bi vam rada pokazala, zakaj gre. Ne bom govorila, ne bom posredovala pisnih informacij, pokazala vam bom. Pripravili smo torej krajši videoposnetek in zdaj bom prosila sodelavce, da vam ga predvajajo.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 Hvala. Zdaj pa dajem besedo še komisarju Kingu, ki bo prevzel besedo v imenu komisije, na to pa bo sledila še razprava. Well, well, you, Hvala, predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Čudovito je, dobiti priložnost, da lahko nadaljujem to razpravo. Žal moja predstavitev ne bo tako vizualno obarvana in zanimiva, kot je bila morda tale. Ampak eh, bom pa se navezal na razpravo, ki je tekla že večkrat v zvezi s to tematiko in upam, da bomo dosegli še nekaj napredka, kot je že bilo rečeno, preden bomo predstavili formalen zakonodajni predlog ki mu bodo sledile poglobljene razprave. Kot rečeno, nacionalni organi se borijo proti terorizmu, kaznivim dejanjem in upravljajo naše zunanje meje. Informacije, ki jih dobimo in ki jih koordiniramo na evropski ravni, pa so pomembno orodje za nacionalne organe, da lahko izvajo svoje delo. Treba je zagotoviti najboljšo možno podporo z informacijami, ki so natančne, zanesljive, popolne in dostopne po mojem mnenju, smo dosegli že kar precejšen napredek s pomočjo sistema vstopa in stopa, ki ga je svet sprejel včeraj. Eh, hvala gospodu Diasu Demeri in vsem drugim, ki so sodelovali pri tem delu, pa seveda ambasadorki Italiji in estonskemu predsedstvu. Naša naslednja prioriteta je sistem ETIAS, kot vsi vemo. In vem, da Vas tudi to zanima? Hvala za vse delo, ki ga upravljate in upam, da bomo dogovor dosegli še letos. Na mizi imamo tudi predloge, kako ukrepiti trenutne sisteme, šengenski informacijski sistem, recimo sisteme za iskanje pogrešenih oseb, Eurodac, ECRIS za obsojene državljane tretjih držav, naprimer. Pri vseh teh je treba hitro doseči dogovor, pri vseh teh dosjejih. Napredek je seveda dobrodošel. Kot je bilo povedano v videoposnetku, to pomeni pametne in eh, dobre meje in odpravo informacijskih vrzeli. Vendar pa, tudi ko bomo dosegli dogovor pri teh dosjejih, nas še vedno čakajo vprašanja nedoslednosti, neskladnosti med različnimi sistemi, ki se med seboj ne pogovarjajo. Policisti, obmejni policisti, uradniki, Eh, potrebujejo hiter dostop do podatkov, zato da bodo lahko upravljali svoje delo. In treba jim je olajšati eh, delo tako, da bodo do informacij lahko dostopali čim hitreje in da bodo te čim bolj popolne. Naprimer, Zdaj preverjamo vsakogar, ki skuša vstopiti v Evropsko unijo v sistemu SIS, ni pa vedno preprosto preveriti teh oseb v drugih zadevnih podatkovnih bazah, kot je recimo vizumski informacijski sistem. Tisti, ki zaprosijo za azil, eh, se jih ne more preveriti z enim samim iskanjem v Eurodaku in visu. Ko policija preverja državljana tretje države, ki nima potnih listin, ga lahko preverijo v sistemu Eurodac, ki skrbi za obvladovanje migracije, ampak če bi bila ta oseba, če bi ta oseba zagrešila manjše kaznivo dejanje, ne bi mogli preiskati sistema Eurodac in, spomoč, in ga s pomočjo tega sistema identificirati. Če gre za preiskavo hujšega kaznivega dejanja, recimo terorizma, eh, policija težko iš, išče migrante v sistemu Eurodac. Prav tako pa tudi v sistemu VIS. Državljani tretjih držav vse včasih registrirajo z različnimi identitetami v različnih državah članicah, kot je bilo že prikazano v posnetku in to se skupaj še oteži. Gre torej za vrsto vprašanj, ki bodo ostala tudi potem, ko bodo predlogi, ki so trenutno v obravnavi sprejeti. Te vrzeli in nekakšne slepe točke bodo pomenile, da bodo tisti v prvih vrstah, torej policisti, obmeni policisti, pogosto pred seboj imeli nepopolno sliko. In potencialno to pomeni, da bodo teroristi in drugi storilci kaznjivih dejanj se lahko skrivali za različnimi identitetami, kot se je žal že zgodilo v primeru berlinskih napadov. Po našem mnenju je treba to odpraviti z vašo pomočjo. Videli smo, da se poskuša povsod po Evropi odgovoriti na ta vprašanja. Prihajajoči predlog o interoperabilnosti bo skušal odgovoriti na vse te pomisleke. S tem se ukvarjamo že nekaj časa, tudi z vami smo se že večkrat pogovarjali o teh vprašanjih. Prav tako smo imeli poglobljeno razpravo o pravnih, eh, tehničnih in drugih vidikih. Strokovna skupina na visoki ravni se s tem ukvarja že 12 mesecev, poleg tega pa smo imeli tudi stike z deležniki, državami članicami, izvedli smo javna posvetovanja in s tehničnim delom smo nadaljevali. Sekretarjat Libe pa je bil v to delo vključen um, v celoti. Ko smo to obravnavali maja, Kot se predsedujoča verjetno spomni, smo ponudili, da bi imeli skupno razpravo med vsemi tremi institucijami, tako da bi res eh, izboljšali razumevanje vseh. Vesel sem, da je do tega zdaj prišlo. Ta mesec, pa tudi včeraj zvečer, ko ste številni izmed vas imeli možnost pregovoriti z našimi tehničnimi strokovnjaki in si ogledati različne vidike dela, ki poteka. V zadnjih šestih mesecih so posvetovanja raziskala in potrdila pristop, ki smo ga predlagali eh, letos. Naš predlog je, da bi vse centralizirane evropske sisteme za upravljanje meja in varnost vsega, vzpostavili tako, da bi bili interoperabilni. Torej gre za sistem SIS, SWIS, Eurodac, nov sistem SOPA izstopa, predlagani sistem ETIAS in predlagani sistem ECRIS za obsojene državljane tretjih držav. Če želimo to doseči, moramo zagotoviti tri tehnične komponente. Prvič, evropski portal iskanja, s katerim bodo cariniki in policisti lahko dostopali do več evropskih podatkovnih sistemov naenkrat. Pri čemer pa bodo spoštovali pravice dostopa do vsakega sistema posebej. To se ne bo spremenilo prvič bodo tudi imeli priložnost eh, dobiti kombinirane rezultate naenkrat na zaslonu. Evropski portal za iskanje bo torej organom omogočal izkoriščati sisteme na bolj učinkovit način. Drugič, treba je zagotoviti storitev iskanja prstnih odtisov in s tem bodo pristojni organi lahko iskali v vseh sistemih, kjer so na voljo takšni podatki, z le enim klikom pri čemer bodo ponovno spoštovane pravice dostopa pri vsakem sistemu posebej. Tako bodo organi lahko izvajali iskanje, za katerega so pooblaščeni, biometrične podatke pa bodo lahko učinkoviteje izkoristili. Tretjič, potrebujemo skupni repozitori identitet, ki bo hranil podatke o identiteti, kot so e, ime, datum rojstva in, tako, in podobni osebni podatki. Tam boste lahko našli, ali je oseba registrirana z več različnimi identitetami v različnih podatkovnih bazah. Poleg teh treh tehničnih komponent, ki sem jih pravkar naštel, pa razmišljamo tudi o vprašanjih v zvezi s postopki in procesi za dostop do podatkovnih baz. Nacionalni organi nam poročajo, s, kater, s kakšnimi težavami se soočajo, ko skušajo najti identiteto državljana tretje države na njihovem območju, če ta oseba ne želi ali ne more predložiti svojih dokumentov, organi ne morejo preveriti njegove oziroma njene identitete v sistemu VIS ali Eurodaku, razen če se to preverjanje ne odvija v okviru upravljanja migracij. To pa ni v redu. Nacionalni organi morajo imeti možnost preveriti identiteto in se boriti proti goljofijam na področju identitete na svojem ozemlju tako bi tudi eh, podprli sorazmerne policijske kontrole na šengenskem območju in kot je povedala ambasadorka, tako bi znova zagotovili pravo šengensko območje. Drugič, poleg pomislekov, ki jih je spostavila skupina na visoki ravni, raziskujemo težave, s katerimi se soočajo policisti, ko preiskujejo teroristično ali drugo hudo kaznivo dejanje, ko skušajo dostopati do podatkovnih baz, zato da bi identificirali osumljenca. Že spomladi lani, ko smo imeli strategijo za pametne informacijske sisteme, smo priznali, da je morda treba znova pregledati pravila. Ko smo pripravljali pristop komisije letos, smo dejali, da bomo razmislili o bolj racionaliziranih pravilih za dostop organov odkrivanja in preiskovanja do teh sistemov. Ponavljam, ne gre za to, da bi spreminjali pravice dostopa, gre za to, kako izvajamo te pravice učinkovito. Torej, pregledi eh, kontrole identitete na ozemlju in pregledi organom odkrivanja in preiskovanja so vključeni v trenutno oceno, ki se izvaja za zakonodajni predlog, vključno z učinkom na temeljne pravice in zasebnost. Če se bomo odločili predlagati spremembe predlaganih pravil in postopkov, bomo to storili seveda tako, da bo vse skupaj sorazmerno in v skladu s temeljnimi pravicami. Objavili bomo tudi oceno učinka, ki bo pospremila predlog. Ampak na hitro pa že lahko predstavim koristi. Ti ukrepi nam bodo pomagali, da bodo podatki natančni, zanesljivi in popolni in boljše kakovosti. Prav tako bomo s tem odpravili razdrobljenost informacij, ki se zdaj hranijo v različnih ločenih sistemih. Nacionalni organi bodo lahko se borili proti goljofivim identitetam, uh, uradnikom, kot so polist, policisti, cariniki in pravosodni organi bodo lahko do informacij dostopali hitreje, kar potrebujejo za upravljanje svojega dela. Vse to bo sorazmerno v skladu s temeljnimi pravicami in okvirom za varstvo podatkov, spoštovali pa bomo tudi posamezne pravice dostopa. Že prej sem navajal deležnike in res nam je koristil tudi prispevek Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Agencije za temeljne pravice. Eh, njihovi prispevki so pomagali oblikovati predlog in vzpostaviti arhitekturo, ki po našem mnenju upošteva vse izražene pomisleke. Ne gre za to, da bi zdaj združili različne sisteme, niti ne gre za to, da bi zbirali več podatkov, gre pa za to, da bi bolje izkoristili obstoječe podatke, pri čemer bi upoštevali pravice subjektov, na katere se podatki nanašajo. S tem lahko zagotovimo varnost, zaščitimo meje, organi bodo lahko bolje se odzivali na grožnje in uh, od, našli teroriste in druge storilce kaznjivih dejanj. Evropa bo tako varnejša na podlagi zanesljivega pravnega okvira. Zato nas prosijo državljani in zdaj mislim, da imamo priložnost to doseči. Pričemer bomo seveda sodelovali z vami pri pripravi predloga, ki bo predstavljen decembra. Hvala. Hvala lepa, komisar King. Zdaj pa je na vrsti razprava. Štirje pet se vas je prijavilo k besedi. Okay, uh, first who asked for the floor was uh, Mr. Lopez Aguiar. Gospod Lopez Aguiar je prvi prosil za besedo, izvolite. Thank you, Commissioner King. Hvala komisar King, eh, hvala tudi drugim za to, da ste se lahko udeležili naše razprave v odboru Libe. Glede napredka, ki ga še moramo doseči. Zanima me, kakšne so izkušnje doslej. Potreba obstaja, ampak tako je že par let. Nabrali pa smo si tudi nekaj izkušenj, ki jih je treba upoštevati. Še zlasti naslednje tiste sporazume, ki smo jih sklenili v preteklosti v trenutnem območju pravice, varnosti in svobode, preden ga je dokončno spostavila Lizbonska pogodba, smo že imeli izkušnje z nekaterimi vladami glede potreb, s katerimi se soočamo tudi zdaj takrat smo pripravili že politične in tehnične ureditve, kako izmenjevati podatke na področju kazenskih preiskav in sorodnih postopkov, recimo, ko gre za kazenske evidence. Prosil bi vas, da razmislite o izkušnjah, ki jih je zbrala Evropska komisija in razložite, kako je s tem. Potem pa še drugič. česa smo se naučili v decentraliziranih državah članicah, kjer obstajajo različni organi za odkrivanje in preiskovanje in pregon in različne ravni uh, odgovornosti in pristojnosti za varnost. Takšne politike obstajajo recimo v Belgiji, pa tudi v Španiji. Interoperabilnost podatkov med različnimi policijami še vedno ni zagotovljena v teh državah. In zanima me, v kolikšni meri je komisija upoštevala tisto, če smo se naučili v takšnih državah. Tako da bo res gotovo, ko bomo imeli pred seboj zakonodajni predlog, da bo ta predstavil ustrezan okvir in odpravil tiste pomankljivosti, ki še obstajajo. Hvala. Thank you. Uh, Zippel. Hvala, gospa Sipal. Thank you very much. No. Najlepša hvala. E, krat, kratek video posnetek, ki nam ga je predvajala estonska ambasadorka, res lahko služi za navdih. Vedno, ko komisar King govori o interoperabilnosti, vse zveni zelo lepo. Bi se pa navezala na to, kar je pravkar povedal kolega. Včasih dobim vtis, da so predvsem države članice zelo naklonjene tej zamisli interoperabilnosti, ker jim to omogoča, da se bodo s tem skrile pred težavami in vrzelmi, ki še obstajajo pri njih doma. Ko sem prisluhnila komisarju Kingu, ki je govoril tudi o težavah iz preteklosti, je bilo takrat problematično ne to, da ni bilo interoperabilnosti, ampak včasih je bilo glavno predvsem to, da organi v državah članicah niso izmenjevali podatkov. Ali pa so pozabili vnašati informacije v evropske podatkovne baze. In interoperabilnost teh težav ne bo odpravila. Včeraj so nekateri poslanci že spraševali, kako je s kakovostjo podatkov. Ne mislim na tehnično kakovost, Eh, pri prstnih odtisih, recimo, ker so mi povedali, da se to še razrešuje, kako zagotoviti enako kakovost takšnih podatkov. Eh, ampak, če je govora o uradnikih v tistih prvih vrstah, kakšne podatke, katere podatke vnašamo v te silose podatkov? Pa recimo, ko gre o, za evropski nalog za prijetje, je bilo že na začetku jasno, da to ni sistem za manjša kazniva dejanja, temveč za večja. Zato me zanima, katere informacije naj bi se vnašale v takšen sistem. Se vnese le rahel sum pri določeni osebi, če gre za večji sum, kdaj dosežemo tisto točko, ko je treba nekatere podatke unesti. Organi odkrivanja in preiskovanja so mi povedali, da je točka, ko se odločijo unesti informacije v sistem, lahko zelo različna. Tako da imamo različne ravni informacij v teh sistemih, v teh silosih in zanima me, ali komisija dela tudi na tem. Upam, da tudi svet in se pogovarja, kako zagotoviti, da bomo imeli enake definicije, enako raven kakovosti, ne le, ko gre za tehnično kakovost podatkov, temveč tudi, ko gre za druge vidike. In ko analiziramo situacijo, žal mi je, da to znova ponavljam, ampak ko analiziramo situacijo in podatke in skušamo ugotoviti, katere informacije vnesti v katere podatkovne baze, včasih pride do vrzeli na področju nacionalnih organov odkrivanja in preiskovanja, kar se tiče števila policistov, kar se tiče kvalifikacij in tudi pri tem sama opažam težave. Tako da v tem oziru bi interoperabilnost že lahko pomagala pri obdelavi podatkov, ne bo pa koristna ko gre za analizo podatkov, če ne bomo zagotovili dela v državah članicah. Hvala lepa, gospa Sipel, gospod Koeljo. Hvala za besedo. Hvala tudi komisarju in ambasadorki za te lepe predstavitve. Tudi sam bom povedal nekaj čisto nasplošnega. Nekaj o SIS-u, Šengenski informacijski sistem je temeljni, ključni sistem tako za mejno kontrolo, kakor tudi za notranjo varnost na vzemlju Evropske unije. To sploh ni povezano z mojim osebnim ponosom, ampak s tem hočem samo podariti dejstvo, da kakršnekoli spremembe bi morale tudi upoštevati posebne specifike tega, Sisa pri celotni evropski politiki na področju upravljanja z informacijami. Drugič bi želel povedati, da še nekaj časa pripravljamo nove temelje. Komisija je preomenila tudi poročilo skupine na visoki ravni, poleg tega je komisija tudi objavila posebno sporočilo. Opravljene so bile tudi študije, čaka nas pa tudi ocena učinka. Na takšen način bomo dobili tudi zelo dober pregled nad vsemi sistemi. Zato je res dobro, da se tudi pogovarjamo o interoperabilnosti, ki pa mora slediti dvema ciljema. Prvič, smo moramo poskrbeti za skladnost med vsemi sistemi v Evropski uniji in moramo najti na takšen način tudi najboljše rešitve za končne uporabnike. Pri tem pa moramo seveda zaščititi temeljne pravice in svoboščine naših državljanov. Tako imenovani silos je bila samo opcija, ne pa neka tehnična omejitev, ko smo seveda odobrili vse te sisteme. Sedaj jih ne potrebujemo več, to je že prej povedal komisar. Potrebujemo namreč samo orodje za boljše in hitrejše iskanje v teh sistemih, pri tem pa je treba tudi upoštevati vso pravno podlago. To, kar sem prej povedal, je samo primer za to, da bomo bolje pomagali končnim uporabnikom, pri tem pa tudi spoštovali pravice naših državljanov. Interoperabilnost niti ne sme biti žrtveno jagnje za države članice, ko bodo seveda iskale nekega krivca. Ti sistemi bodo dobri samo, če bodo države članice van posredovale kakovostne podatke. Pa še čisto na koncu bi se rad zahvalil komisarju. Res sem vesel, da ste se nam pridružili in da ste tudi vključili parlament v vse postopke na tem področju. Z veseljem bom nadaljeval to razpravo in upam tudi, da boste v prihodnosti tudi tako konstruktivni. Sedaj pa dajem besedo gospe Grisberg. Hvala lepa, gospa predsedujoča, zelo na hitro. Slišali smo obe predstavitvi. Moram reči, da je za našo poslansko skupino zelo pomembno, da zagotovimo večjo kakovost, večjo koherentnost informacij za izmenjavo podatkov. Na no, vse zadnje to zahtevamo že več let. Želimo doseči učinkovite rezultate. Rada bi se zahvalila komisiji za vsa prizadevanja. Komisija je v svoji predstavitvi zelo jasno in dosledno pa tudi odločno predstavila ta instrument, kot je rekel ravno kar kolega. Želimo si, da bi ta instrument bil operativen, da bi z njim bolje zaščitili državljane. Kolegi so tudi povedali, da želimo zaščititi sam šengenski sistem na tak način. Dve manjši vprašanje bi imela. Strinjam se na splošno s tem, kar so povedali kolegi in tudi z nestrpnostjo pričakujem odgovore. Uh, Dve bolj tehnični vprašanji imam. Prej ste rekli, da imamo opravka z dvema sistemoma, z dvema različnima osnovama, sistemoma, ki sledite različnim ciljem. Zanima me, kaj se zgodi, če pride do zadetka v enem sistemu, pozitivnega ali negativnega zadetka. Kako bodo potem organi dobili dostop do več informacij? To je številka ena in druga. Kdo jim bo dal ta dostop? katera jamstva imamo v okviru tega instrumenta. Mislim, da se vsi strinjate z menoj, da ni pomembna kvaliteta informacij, oziroma količina informacij, temveč kakovost informacij. Pomembno je, da imajo države članice na voljo ta instrument in ga tudi uporabljajo. Pomembno je, da države članice vnašajo podatke v te instrumente, da vnašajo dobre podatke. Danes namreč še vedno obstajajo pomankljivosti na tem področju. Zanima me, kako boste razrešili ta problem. Ta informacijski sistem je sam po sebi zelo pomemben, je interoperabilen, ampak zgolj samim sistemom ne bomo zagotovili te doslednosti in učinkovitosti. Še posebej, če ne bo podatkov. Zanima me, če imate kakšen odgovor s tem v zvezi. Hvala. Uh, Hvala za besedo, predsedujoča sama lahko podprem delo komisije na področju interoperabilnosti, zlasti v povezavi z vsemi ustreznimi podatkovnimi zbirkami. Komisar je zelo lepo povedal, da ne gre za to, da sedaj hočemo zagotoviti več dostopa, ampak gre za boljšo uporabo teh podatkov, ki so že na voljo skupaj z vsemi varovalkami, ki jih predvideva naša zakonodaja. Res sem tudi vesela, da imamo v podatkovnih zbirkah tudi ogromno varovalk za zaščito temeljnih svoboščin. Na takšen način bomo tudi zavarovali naše državljane v boju proti terorizmu. Prej ste tudi dejali, da ne gre toliko za to, da bi vse združili, ampak da enostavno razgradimo ta silos in vse te ovire in prepreke med temi sistemi. S tem se pa polnoma strinjam. Je pa res, da moramo državljanom tudi povedati, da na takšen način ne bomo posegali v njihovo svobodo, v njihove temeljne svoboščine. Državam članica moramo tudi povedati, da obstaja temeljno nezaupanje med državami članicami glede preosredovanja teh podatkov. To je nespodbitno dejstvo. In ne glede na to, kaj bomo mi storili na ravni Evropske unije na področju interoperabilnosti, morajo države članice tudi sodelovati, morajo biti bolj pripravljene sodelovati med sabo. In tukaj nas čaka še več dela, tako da bo njihovo sodelovanje veliko bolj kakovostno in odgovorno. Gospod Lenart. Hvala za besedo, hvala komisarju, hvala tudi ambasadorki. Hvala tudi vsem službam komisije včeraj, ki so nam marsikaj povedale na tehnični ravni o sami interoperabilnosti, kljub temu, da je bilo to zelo pozno, včeraj zvečer po sedmi uri. Interoperabilnost je seveda ključni korak, s katerim lahko zagotovimo najboljšo uporabo vseh teh sistemov, tako da bomo najbolje uporabili vse ustrezne informacije, na takšen način tudi izboljšali varnost za vse. Res sem tudi navdušen bil nad samim posnetkom, ki smo ga prej videli. Sicer ste dejali, da je morda dolgočasen, tudi zelo tehničen, ampak s tem se strinjam. Včasih je res bolje, da je vse malo predvidljivo, tehnično, dolgočasno, ne pa zelo barvito. Najbolj pomembno pa je, da vse deluje. Mi se moramo potruditi za to, da bo sistem deloval. Ni pa nam treba odkrivati tople vode. To že prej lepo povedal komisar, ogromno dela je bilo že opravljenega, ogromno že poteka dela na tem področju, menil je komisar SISVIS, Eurodac, sistem stopa in stopa ETIAS in ECRIS to delo je treba dokončati tudi v okviru našega parlamenta, ampak zdi se mi, da smo vedno kljub določenim težavam našli zelo dobre kompromisne rešitve. Omenili ste interoperabilnost. Evropski nadzornik za varstvo podatkov je dejal, da bi za vse to potrebovali novo pravno podlago. Ne vem, ali jo bomo oblikovali, ali pa bomo našli bolj horizontalen pristop, ali pa bomo morali v naslednjih mesecih ponovno pravčiti vse predloge, ki smo jih dobili v zvezi z temi sistemi, tako da bo vse tudi skladno z interoperabilnostjo. Potem pa še moja druga pripomba. Dobro je, da imamo nove zamisli, ampak te zamisli morajo delovati v praksi. To je zelo pomembno. To je tudi povezano z samo kakovostjo podatkov. Ne vem pa, če ste prej omenili samo uh, skladišče podatkov, data warehouse. Morda bi lahko še nekaj povedali o tem skladišču podatkov. Potem pa ste tudi dejali, da morajo države članice imeti tudi na svojem ozemlju določene ukrepe za boj proti lažnim identitetam, za boj proti goljufiji na tem področju. To pa pomeni, da moramo državam članicam pomagati na tem področju. Vse te inštrumente moramo najbolje uporabiti. Recimo, če imamo prsne vtise v potnih listih, od leta 2009, skladno z evropsko zakonodajo, smo morali seveda sprejeti številne ukrepe, ampak teh ukrepov recimo na nizozemskem spoh nismo uporabili od leta 2009. Se pravi, dobro je, da imamo inštrumente, ampak treba jih je uporabiti. Gospod Albrecht, hvala za besedo. Popolnoma oziroma v velike meri se lahko strinjam s tem, kar smo danes še slišali. Zlasti se lahko strinjam s tem delom, ki govori o tem, da potrebujemo zelo natančne ideje o zelo ohlapnem konceptu interoperabilnosti. Interoperabilnosti lahko razlagamo namreč na številne načine, kar pa je lahko uh, težavno, če uh, se ne strinjamo o vsebini interoperabilnosti. Dobro je, da imamo evropski iskalni portal, dobro je, da obstaja tudi tehnična interoperabilnost med vsemi sistemi, tako da bomo lahko vse podatke učinkovito in kakovostno tudi uporabljali. Po drugi strani pa se tudi strinjam z dejstvom, da ne smemo s tem spremeniti pravnih podlag za samo obdelavo podatkov. To je nekaj zelo pomembnega. Kajti, če hočemo upravičiti naše delovanje, moramo dobiti tudi zaupanje, moramo državljanom povedati, da bomo na takšen način podatke bolje uporabljali in da ne bomo bolj množično obdelovali njihovih podatkov. Je pa res, da je včasih predlog preveč ohlapen, moramo biti bolj konkretni, bolj podrobni, zlasti v zvezi z uh, enotnim iskalnim umestnikom. To je nekaj drugega, kot pa sama komunikacija med sistemi. Pri tem umestniku se nekaj drugega zgodi, pri sistemih pa gre za popolnoma drugačen namen. Tam imamo opravka z popolnoma različnim nizom podatkov. Mi pa smo se seveda odločili, zakonodajalci namreč, da bomo povezali samo določene nize podatkov z drugimi, kajti seveda vedno je pri tem treba upoštevati tudi sorazmernost in nujnost. Ampak, ko dejansko pride do komunikacije med sistemi, se bojim, da če jih ne bomo usmerjali, da ta komunikacija ne bo najbolj primerna in da ne bo ščitila vseh svoboščin in pravic. Zato bi res želel zvedeti več o teh umestnikih. Hvala, gospa Bilžija. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa tudi za te predstavitve, tako danes kot včeraj. Tako lahko dejansko bolje razumemo, kakšne predloge bo podala komisija, če sem prav razumela. Interoperabilnost naj bi privedla do tega, da se bo oblikoval umestnik, preko katerega se bo iskalo po vseh teh sistemih z enim klikom. To bo omogočilo tudi združevanje informacij, ko gre za PNZ, ko gre za nadzor meja, ko gre za boj proti nezakonitim migracijam. Skratka, prej so bili troje, to troje ločeni cilji. Zanima me, kako pa boste spoštovali načelo sorazmernosti na tem področju. Tako kar zadeva sisteme, kot kar zadeva dostop različnih organov do teh sistemov. Namreč dostop organov do teh sistemov ni enak. Nekateri organi nimajo dostopa do enakih informacij znotraj sistemov. Pravite, da ne boste zbirali novih podatkov preko te interoperabilnosti, prav, ampak če si pogledamo reforme, ki jih predlagate usporedno pri SIS-u, pri vračanju pri ETIAS-u in tako naprej, pri Eurosu, količina novih podatkov se kar povečuje, pa do tega ne prihaja zaradi interoperabilnosti, temveč zaradi spremembe različnih silosov. Končni rezultat pa je konec koncev isti. Vzpostavljamo SIS za vračanje, znotraj tega se bo ustvaril tudi nek sistem kazenskih evidenc, kamor sodi tudi nezakonito prečkanje meja. Potem bomo dodali še možnosti, naprimer za kazniva dejanja, ki jih lahko preganjamo v okviru SIS-a. Potem imate tu še nek seznam oseb, ki naj bi bile osumljene, da naj bi prečkale in tako naprej. Kar zadeva kakovost. Tako kot drugi se sprašujem glede odgovornosti držav članic na tem področju. Namreč v tem sektorju so države tiste, ki posredujejo informacije. Kako bomo izboljšali kakovost, če vzpostavljamo umestnik? Kakšen nadzor imamo lahko torej, nad informacijami, ki jih posredujejo države članice? S tem prehajam na zadnje vprašanje, potem zaključim, gospa predsedujoča zaščita temeljnih pravic, če ne vemo, kakšna bo kakovost unešenih podatkov. Ta interoperabilnost je na tem področju lahko nevarna, še posebej, ko gre za zaščito pravic. Lahko se zgodi, da bo ob nosu v sistem storjena napaka, ampak naj grem še korak dlje in bom bolj pozitivna. Kako bo ta interoperabilni sistem omogočil, da bomo popravili eventuelne napake pri vnosu podatkov v sistem? Je to spoh možno? Thank you. Mrs. Stevens, please. Gospa Stevens. Dankjewel, voorzitter, collega's, ik wil graag. Hvala za besedo, predsedujoča. Najprej bi se seveda želela zahvaliti obima govornikoma od, za to, kar sta povedala o interoperabilnosti. Razumem tudi, da je skupina na visoki ravni odgovorna za oblikovanje poročila o interoperabilnosti. Tako da bomo potem lahko vse videli tudi na enem zaslonu. Res se veselim tudi zakonodajnega predloga, ki ga bo do konca leta predložila tudi komisija. Zanimajo pa me tehnične zahteve za dostop do ključnih podatkovnih zbirk Evropske unije ne vem, ali jih bomo imeli za to, da bo to iskanja stroškovno učinkovita. To je moje prvo vprašanje. Potem pa še drugo vprašanje. Interoperabilnost je zelo pomembna na področju biometričnih podatkov. Naleteli smo na določene ovire pri lažnih identitetah in pri preverjanju prsnih otisov v različnih podatkovnih zbirkah rokah. To bi bilo zelo dobro, ampak komisar, kdaj bomo seveda vse to spostavili, seveda po sprejetju ustrezne zakonodaje, to je vprašanje za komisarja. Sedaj pa v angleščini. Ja. Kaj so konkretne izboljšave v boju proti organiziranemu kriminalu? Recimo tukaj imam v mislih upravljanje zunanih meja in upravljanje nezakonitih migracij. To je moje prvo vprašanje, potem pa drugo vprašanje, ali bo izvajanje teh predlogov koristilo vsem državam članicam na enak način. Zanima me, ali bo takšna izvedba enotna v državah članicah, kaj pa tiste države članice, ki ne bodo mogle v celoti izvesti te zakonodaje, kaj bomo storili s temi državami članicami, ali bomo se zaradi izvajanja predlogov skupine na visoki ravni morali sedaj soočati z novimi varnostnimi tveganji. Kakšno vlogo bo imela EU lisa in kakšno vlogo bodo na tem področju imele države članice? Ali obstajajo jasne povezave med problemi in rešitvami? Seveda tukaj se navizujem na poročilu skupine na visoki ravni. Poleg tega pa me tudi zanima, ali bomo seveda našli dobre rešitve za vse določene potrebe, kaj pa so nezaželeni, nepričakovani učinki izvajanja priporočil skupine strokovnjakov na visoke ravni, kako bo to vplivalo na temeljne pravice državljanov Evropske unije. Recimo, zanima me, kako bo prizadeta njihova pravica do zasebnega življenja. To je treba tudi upoštevati in kako bomo lahko to omilili z tehničnimi ukrepi, tudi na ravni držav članic in tudi na ravni Evropske unije. Hvala. Sedaj pa gospod Fos. Želeli spregovoriti? Ne. To je še bolje. Hvala za besedo. Malo sem zamudila to razpravo, ampak vseeno sem že včeraj poslušala zelo tesno in pozorno to, o čem je govora danes. Ne bom se omejila na interoperabilnost, kajti gre za boljšo kakovost podatkov, gre za prečkanje naših meja, gre za mejne kontrole. Dobro, dobro je, da smo dosegli te napredke in izboljšave. Potem pa imamo določene vrzeli, kjer sploh ni nadzora. Recimo, poglejmo si zasebna letala, ki pristanejo na letališčih v Evropski uniji iz tujine, pri tem pa ne zbiramo nobenih podatkov, kdo je recimo pristal, kakšen tovor je pristal na ozemlje Evropske unije, ne preverjamo tega tovora, ne vemo, ali gre za gotovino, za morda nezakonit to blago, gre za vrzeli. In tukaj PNR ne velja. Tisti, ki imajo denar, ki si lahko privoščijo svojo zasebno letalo, lahko pravzaprav pristanejo na letališčih v Evropski uniji in se nam posmehujejo. Lahko se posmehujejo našemu delu tukaj v parlamentu. Dobro, sedaj pa bom dala besedo ambasadorki, potem pa komisarju. Najlepša hvala za besedo. Na samem začetku sem hotela povedati, da je svet v popolnem sozvočju in sožitju s komisijo. To je nekaj nevrjetnega. Sedaj, ko pa sem vam prisluhnila, pa lahko rečem, da smo tudi v sozvočju s parlamentom. Lahko pravzaprav podpišem to, kar ste povedali, gospet, gospod Koejo. No, to, kar ste povedali, s tem se lahko popolnoma strinjam. To bi tudi lahko sama napisala. Poleg tega pa ste danes tudi povedali to, kar smo sami želeli izpostaviti. Interoperabilnost ni neka čudežna palica. Sama bi si želela, da bi bila interoperabilnost čarobna in da bi lahko z njo razrešili vse probleme. Ne, ne gre pa samo za neko tehnične izboljšave pri uporabi podatkovnih zbirk. Gre za to, da bomo na takšen način koristili čistili in bolje služili končnim uporabnikom. Sicer se ne spomnim vseh imen, ampak nekdo je prej v razpravi dejal, da obstaja razlika med izvajanjem zakonodaje med državami članicami, določene države članice niso tako odprte pri izmenjavi teh podatkov. No, če omenite Estonijo, lahko povem, da je interoperabilnost naša druga koža. S tem nimamo nobenih hudih problemov. Je pa res, da se posvečamo tudi nalogam mejnih policistov. Lahko pa seveda vam tudi povem, da je naš najhujši problem sedaj osrednje, zahodno sredozemlje, kjer se, da, se trudimo, da bi izboljšali boljšo obaljno imejno stražo. Tam poteka sedaj ogromno operacij in prihaja tudi do izmenjave podatkov med civilnimi in vojaškimi organi. Prej ste seveda omenili, da je treba premustiti to nezaupanje med državami članicami. Sicer tega v Estoniji nimam, ampak na lasne oči sem se prepričala, da je več zaupanja. Ustvarili smo več zaupanja med državami članicami to zaupanje se poglablja vsak dan in s tehničnimi rešitvami ga bomo še okrepili. S tehničnimi rešitvami bomo dosegli tudi boljše rezultate. Mislim, da bomo z njimi lahko tudi premostili vse psihološke prepreke. Glede tehničnih zahtev in pravne podlage pa bi se rada zahvalila tudi tistemu, ki je prej omenil EU-LISO, to je agencija, ki je odgovorna tudi za zagotavljanje kakovosti podatkov. Imamo tudi poseben načrt za izboljšanje kakovosti podatkov. Res hvala, da ste prej omenili tudi vlogo EU-lise. Interoperabilnost ni neka čudežna palica, kot sem že predajala in ne bomo z njo rešili vsega, ampak lahko bomo zadostili tehničnim zahtevam 21. stoletja. Prej ste omenili, da poteka komunikacija med sistemi, da se med sabo pogovarjajo. No, to je morda še znanstvena fantastika, kaj ti nimamo še umetne inteligence, kljub temu, da jo načrtujemo, ampak sedaj ti sistemi potrebujejo nas, mi jih moramo usmerjati. Sedaj se še vedno pogovarjamo o ljudeh, ki imajo dostop do teh podatkov na podlagi, ki smo jo mi odobrili. Se pravi, to je nekaj drugega. Sedaj pa bom dala besedo komisarju, ki bo seveda bolj podrobno predstavil celotni predlog. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo komisarju Kingu. Najlepša hvala, najlepša hvala tudi za vsa vprašanja, ki sem jih prejel. Lahko se seveda strinjam s tem, kar je povedala Bas sodorka. V zvezi s tem, da je morda celoten zadeva malo tehničen, malo dolgočasna in časih morda tudi temačna, nepregledna. In glavni ziv, ki ga imamo, je, da pravzaprav ugotovimo to, kaj počnemo. In tudi, da vidimo, česar ne počnemo. Dejstvo je, da ne bomo razrešili vseh problemov, ki ste jih danes predstavili v zvezi z interoperabilnostjo. Ampak to tudi ni bil naš namen. Naš namen ni bil, da bi lahko čudežno razrešili vse uh, probleme z našim predlogom o interoperabilnosti. Ne, naš predlog je omejen na to, da bi najbolje izkoristili obstoječe podatkovne zbirke. In seveda, o tem se bomo malo pogovarjali in pogajali tudi z Evropskim parlamentom. Res je, da ne bomo mogli zapolniti vseh vrzel. Prej ste tudi omenili, da je treba se posvetiti tudi določenim določenim vrzelim, ki sedaj obstajajo na ozemlju Evropske unije. Ta predlog, da nadaljujem, tudi ne bo ustvaril novih podatkovnih zbir. To smo prej tudi slišali v sami razpravi in tudi ne bomo več zbirali z interoperabilnostjo, kajti pri različnih podatkovnih zbirkah je pač treba sprejeti različne odločitve, ki temelijo na različnih zakonodajnih postopkih. Ampak naš namen pa je, da ko se bomo dogovorili o osnovnih merilih, da bomo potem vse te zbrane podatke uporabljali učinkovito in kakovostno. Nekateri ste tudi dejali, da je to sicer zelo zanimivo, ampak da ne smemo pozabiti na države članice, na razlike med državami članicami glede ravnanja z podatki. Popolnoma imate prav. Tudi na tem področju bomo sodelovali z vami in upam, da bomo lahko premustili te razlike, ampak sam predlog o interoperabilnosti je namenjen temu, da bomo učinkovito uporabljali evropske podatkovne zbirke. Kaj pa delo z državami članicami. No, v zvezi s tem lahko samo povem, da moramo staviti na popolno izvajanje dorečene zakonodaje, poleg tega moramo uporabiti tudi vse ukrepe, ki so nam na voljo, tudi postopek v primeru kršitev, zato tega ne bomo pustili tudi na tem področju. Enako velja tudi za učinkovito izmenjavo informacij. Tudi tukaj bomo državam članicam pomagali z usposabljanjem, z najboljšimi praksami, z finančno podporo. Včasih bomo morali tudi malo preoblikovati predpise. Popolnoma se strinjam, da je SIS temelj našega dela, okrog SIS-a se vse vrti. Res je, da smo predlagali tudi določene spremembe za okrepitev SIS-a. Recimo ena sprememba je obvezno za izmenjavo informacij o terorizmu in pri tem moramo strajati. Poleg tega pa ne smemo pozabiti na tehnologijo, podpirati moramo avtomatično tehnologijo, tako da bodo države članice si lažje izmenjale podatke, ki jih si želijo izmenjati in sicer na učinkovit in hiter način. S tem delom bomo nadaljevali v prihodnosti. Je pa tudi res, da ne smemo pozabiti na ostale kolektivne sisteme, ki obstajajo in da jih moramo tudi najbolje izkoristiti. Treba je pokazati, da delujejo. Na takšen način bomo spodbujali države članice, da bodo bolje sodelovali pri izmenjavi podatkov v teh sistemih. Vse je med sabo povezano. Če bomo imeli bolj učinkovite platforme, tako da bodo seveda meni policisti lahko bolje uporabljali in verjeli bodo, da bodo bolje delovali. Na takšen način bomo vsi prepričani v njihovo učinkovitost in države članice jih bodo tudi bolje in z večjim zaupanjem tudi uporabljale v prihodnosti. Potem pa še nekaj konkretnih vprašanj o sami interoperabilnosti in o našem zakonodajnem predlogu. V zvezi s tem lahko povem, da vse še podrobno preučujemo. Tudi včeraj smo dobili številne pripombe, ki jih seveda bomo vključili v zakonodajni predlog. Zato vam na tem mestu ne morem vsega povedati, ampak danes sem vam samo nasplošno vrisal glavne značilnosti tega predloga. Ne bomo recimo predlagali, da si bomo sedaj pogledali in iskali novo pravno podlago za obstoječe sisteme. Ne? Naš namen je, da bomo ubrali horizontalen pristop pa tudi pomeni, da bomo morda malo spremenili same procese, ki veljajo za obstoječe sisteme. In prav zato se moramo z vami tudi temeljito pogovoriti o pravnih posledicah našega zakonodajnega predloga, o interoperabilnosti. Moramo pa biti seveda zelo pregledni. Zato bom še enkrat dejal, da ne predlagamo ničesar, s čimer bi spremenili pravice do dostopa. Kdo ima seveda pravice do dostopanja do katerih informacij. Pa res, da se moramo o tem še malo pogovoriti in najti neke rešitve v zvezi s tem, ali bi lahko izboljšali predpise in postopke glede same obdelave in kako lahko seveda uveljavljamo te pravice do dostopanja do teh podatkovnih zbirk. Ne vem, ali mora biti postopek zelo dolg, zelo kompleksen, ali pa bi včasih morali pravzaprav ta postopek skrajšati, tako da bi lahko vse preverili hitreje. Je pa res, da na takšen način način ne boste recimo dobili pravice, da dostopate do podatkov, do katerih pač nimate pravic, ampak namen bi bil, da bi nekako vseeno olašali celotni postopek za preverjanje. In o tem se bomo seveda z vami še bolj temeljito pogovorili v prihodnosti. Lahko pa se tudi zgodi, da bo komisija dala tudi predlog, da bi bili ti procesi hitrejši in da bo potem tudi komisija vzpostavila sistem zadetka, ne zadetka, kot je prej že omenila gospod Risberg. To je mogoče, ampak v tem primeru želim, da je vsem jasno, da bi takšen predlog pomenil spoštovanje obstoječih pogojev o dostopanju do teh podatkov. Se pravi, če bo komisija podala takšen predlog, potem bo z njim tudi upoštevala vse predpise. To pa velja za morebitne zadetke in v tem primeru bi tisti, ki je odgovoren za ta zadetek, moral upoštevati tudi pogoje o dostopen do teh podatkov. Se pravi, ta oseba, ta uradnik pač moral biti upravičen, moral bi imeti tudi povlastila za dostopanje do teh podatkov. Recimo neko uh, sodno odločbo bi moral imeti in to, kar sem sedaj povedal, tega ne bomo spreminjali, ne bomo spreminjali teh pravic glede dostopa potem pa še vprašanje v zvezi z eh, data warehouse, skladiščem podatkov. To je že zajeto v zakonodajnem predlogu za EU-LISA. Da nismo pozabili, to je del svežnja kakovosti podatkov. Potem pa še nekaj o morebitnem zavajanju ki ga je prej omenil gospod Albert. Moramo biti tukaj zelo previdni, ko bomo uporabljali prispodobe, tako da ne bomo s tem zavajali ljudi. Če govorite o različnih sistemih, ki se med sabo pogovarjajo, to ste prej povedali. Mi na takšen način pravzaprav hočemo izraziti našo željo, da bi pravzaprav ukinili večkratne identitete v določenih sistemih. In prav zato bomo tudi podali predlog za odlagališče podatkov, data repository, in na takšen način bomo tudi izničili kakršnokoli možnost za različne pseudonime v različnih sistemih. No, če bi jaz uporabil to, kar ste preomenili, se pravi komuniciranje med sistemi, imel to v mislih. Ne gre pa za neko nenehno komunikacijo med sistemi, ki bi seveda omogočila dostopanje do teh podatkov. No, to ni naš namen in upam, da sem vam s tem tudi pomeril. Potem pa še odgovor ostalim, ki so na koncu omenili interoperabilnost. Strinjam se z vami, jasno mora biti, ko bomo seveda povedali, kaj je naš namen in mi nismo proti zasebnosti, ne bomo posegali v temeljne svoboščine. To ste si lahko videli tudi v samem videoposnetku, zlasti v tistem delu, ki, navi, ki govori o psevdonimih. Mi hočemo seveda okrepiti zasebnost naših državljanov, to pa bomo storili na takšen način, da bomo našim policajem in ostalim organom omogočili več dostopa do teh podatkovnih zbirk. Upam, da sem vam pomagal. Veselim se nadaljnih razprav z vami, upam, da bodo te razprave tudi bolj konkretne. Upam, da bomo v prihodnosti lahko odgovorili tudi na vprašanja gospe Stevens glede konkretnih koristi oziroma tvegan tega predloga, kajti do takrat bomo pa že imeli opravljeno celovito oceno učinka. Potem pa vam bom lahko tudi podal časovnico za izvajanje. Vse pa bo tudi odvisno od naših pogovorov s parlamentom in svetom glede samega predloga. Najlepša hvala. Well, Najlepša hvala, komisar King. Zelo dobro je bilo prisluhniti tem predstavitvam. Hvala lepa še enkrat. Zdaj pa bi v okviru te točke na dnevnem redu rada prosila kolega Vjevjorovskega, pomočnika Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, da nam predstavi mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o delu komisije na področju interoperabilnosti. Pridružite se mi. Hvala lepa, da ste z nami. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Well, uh... Tako. Besedo vam kar predajam. Na voljo imamo 15 minut vse skupaj, morda 20, če 5 minut oduzamem pri naslednji razpravi. Prosim vas, da se držite 10 minut okvira za predstavitev, potem pa še razprava. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, ekscelence, gospe in gospodje, hvala lepa za povabilo, hvala lepa tudi za to priložnost, da se z vami pogovorim o problemu interoperabilnosti informacijskih sistemov, ki se uporabljajo na področju svobode, varnosti in pravice. Kakšna je moja vloga danes? Rad bi vam predstavil ključne elemente dokumenta za razmislek, ki ga je pripravil kolega Giovanni Butarelli, torej Evropski nadzornik za varstvo podatkov pred nekaj dnevi. Evropski nadzornik za varstvo podatkov NVP je organe za varstvo podatkov na nacionalni ravni ter ostale pozval, da izrazijo svoje mnenje glede tega vprašanja. Zelo pomembno je, da si izmenjamo podatke na tem področju. Institucije se s tem strinjajo. Pripričani smo, da semantična, organizacijska in pravna razsežnost interoperabilnosti informacijskih sistemov, kamor sodijo tudi obsežni IT sistemi na področju svobode, varnosti in pravici, pravice, ostajajo predmet spremljanja, kadarkoli govora o interoperabilnih rešitvah. To velja tako za uporabnike, zakonodajalce, arhitekte teh sistemov, tako na nacionalnih kot na evropski ravni. Interoperabilnost je namenjena razvoju učinkovitih smotrnih sistemov za izmenjavo informacij, zato da bodo pristojni organi na nacionalni in evropski ravni prejeli prave informacije pravočasno. Razprava, ki se je začela danes, je zgolj en korak na tej dolgi, brezkončni poti, ki nas vodi v razpravo o tem, kako javni organi hranijo podatke. Za nas to ni presenetljivo, nasplošno se tega niti ne bojimo. NVP meni, da je interoperabilnost, če se izvaja na dobro premišljen način, tista, ki lahko naslovi potrebe organov, pri čemer lahko uporabimo obsežne IT sisteme. Lahko nam pomaga zmanjšati tudi stroške operabilnosti teh sistemov. Interoperabilnost je tudi v interesu z vidika varstva podatkov, ker želimo povezati informacijske sisteme, ki sledijo podobnim ciljem in ki poleg tega vsebujajo podobne, če ne enake podatke. S tem bomo izboljšali kakovost podatkov, zmanjšali bomo tudi možnost podvajanja podatkov oziroma se bomo temu lahko izognili. Mi smo predstavili tudi načelo privacy by design, torej ko gre za ugrajeno zasebnost, kadarkoli je govora o območju svobode, varnosti in pravice pomembno je, da zauzamemo na te informacijske sisteme pogled z vidika 21. stoletja. Uporabiti moramo tudi možnosti za spremenjeno obdelavo podatkov. Spremeniti bomo morali zaradi tega zakonodajo, predvsem pa bomo morali v celoti spoštovati listino temeljnih pravic. Novi spremenjeni modeli za obdelavo podatkov so nekaj, kar moramo še bolj natančno predeliti tudi v pravnih oziroma zakonskih aktih. Natančno je treba upisati tudi cilje. Veselimo se vašega mnenja o zakonodajnem predlogu Evropske komisije. Priprava celovite ocene operabilnosti na tem področju je za nas bistvenega pomena. Slišali smo že, kakšno delo se opravlja na ravni skupine, na visoki ravni. Mi smo sodelovali pri delu te skupine. Mnenje oziroma poročilo e NVP-ja je bilo tudi vključeno v poročilo skupine na visoki ravni. Vseeno pa ne smemo pozabiti, da ti trije predlogi, ki so trenutno na mizi, in ki so jih v svetu podprli. Komisija jih je predlagala. Evropski iskalni portal, ujemanje pri biometričnih podatkih in repozitori predstavljajo zgolj začetek daljše razprave o drugih storitvah, ki jih bomo ponudili v prihodnje. Več možnosti, kot jih imamo na področju medsebojne povezljivosti, več jih bomo uporabili. Sam se že veselim branja tega zakonodajnega predloga, do takrat pa bi rad predstavil še naše pričakovanja na področju interoperabilnosti. Interoperabilnost je zmožnost različnih informacijskih sistemov, da med seboj komunicirajo. Interoperabilnost je pogosto obravnavana kot zelo tehničen koncept, ampak trenutni kontekst je tak, da zadeve ne moremo ločiti od vprašanja potrebe po izmenjavi podatkov, potem od politično zaželjene izmenjave podatkov in tudi od pravno izvedljive izmenjave podatkov. Interoperabilnost informacijskih sistemov je odvisna predvsem od tehničnih sredstev. Je pa res, da mora biti prej to vprašanje obravnavano na politični ravni. Veseli smo, da se ta razprava začenja danes. Obstaja več plasti pri pojmu interoperabilnosti. O tem bo govora tudi, ko bomo govorili o interoperabilnih rešitvah za javne uprave. Prav je, da zapišemo, da je interoperabilnost zmogljivost organizacij, da so v interakciji z namenom doseganja skupnih ciljev. Delijo si informacije, delijo si znanje, tudi v zvezi s poslovnimi procesi. Vse to moramo upoštevati, kadarkoli govorimo o semantiki z vidika interoperabilnosti. Gospa Sipel je to že omenila. Ista opredelitev mora pomeniti isto zadevo v vseh jezikih in v vseh sistemih, ki so interoperabilni. Potem organizacijska interoperabilnost je pomembna, pa tudi pravna razsežnost vsega skupaj. Tehnično je izvedljivo, da si izmenjamo te podatke in če je zadeva tehnično izvedljiva, večja je želja po izmenjavi podatkov. Več kot lahko, več to tudi storiš, to je rekel tudi komisar King pred nekaj minutami. Interoperabilnost bi načeloma trenutno veljavna pravila naredila bolj učinkovita in smotrna, ampak Evropski iskalni portal komisija naj bi s tem portalom držala pristojnim organom omogočila, da več sistemov istočasno začnejo izvajati, da ne bodo iskali v vsakem sistemu posebej. To pomeni tudi, da informacije, ki se zberejo na tak način, predstavljajo nekaj več, kot so do zdaj. Nisem prepričan, če res stremite k temu, da oblikujemo situacijo, ko se ne bodo več zbirali dodatni, novi podatki ali ko bi imeli nove podatkovne zbirke, pa sinergijo, pa tudi novosti. Razumemo pa tudi, da komisija lahko zdaj ali v prihodnje razširi nove možnosti za izmenjavo in za enoskrižno preverjanje podatkov. Naprimer, ocena učinka je pokazala, kako se uporabljajo storitve ujemanja biometričnih podatkov preko različnih sistemov potem skupni repozitori identitet. Tam najdemo alfanumerične podatke, imena, rojstne podatke, ki se hranijo v različnih sistemih, ko gre za nadzor in upravljanje meja. Če bomo združili ta dva instrumenta, bomo imeli možnost, da uporabimo identifikacijo s pomočjo biometričnih in alfanumeričnih podatkov, pri čemer bomo tudi odkrili, ali ima kdo več identitet ali ne. Še enkrat pa naj povdarim, da to pomeni, da se ustvarjajo nove informacije. Včasih kot nadzornik za varstvo podatkov slišimo obtožbe, da smo dolgočasni, da se stalno ponavljamo, kadarkoli omenjamo načela z področja varstva podatkov. Je pa to naša naloga. Zato bi rad bil še nekoliko dolgočasen. Osebne podatke je treba obdelati pravično za ciljne namene. NVP meni, da interoperabilnost ne bi smela biti cilj sam po sebi. Interoperabilnost mora služiti ciljem z področja javnega interesa. Ocena učinka omenja splošne cilje, da moramo razviti pametnejše, odpornejše sisteme za nadzor in upravljanje meja. Potem pa se omenjajo specifični cilji, zagotavljanje uporabe teh podatkov pri končnih uporabnikih, pa naj si gre za sodnike, tožilce, mejne policiste, carinike in tako naprej. Poenostaviti želimo dostop organov odkrivanja in pregona do teh informacij, ki jih potrebujejo v fazi odkrivanja, preiskovanja in pregona kaznjivih dejanj. Potem pa želimo seveda tudi odkrivati goljufije na področju identitete in jih odpraviti. Ti cilji niso vedno skladni s ciljem javnega interesa, pri čemer pa morate vedeti, da nas zavezuje tudi zakonodaja. Člen 52 listine je z tega vidika pomemben. Form the, pro the purposes of the data. Kadarkoli obdelujemo podatke, treba spoštovati zakonodajo z področja varstva podatkov. Komisija naj natančno opiše namene pri obdelavi podatkov, ne vem, hitrejši, neoviran dostop do podatkovnih zbirk. Za uporabnike je to koristno, ampak lahko se zgodi, da posamezniki ne bodo vedeli, katere osebne podatke obdelujejo in za kakšne namene, za kakšne natančne namene, niti ne bodo vedeli, kakšne bodo posledice tega. V sami srčiki razprave z ZDA o Privacy Shield smo uporabili tudi delovno skupino z člena 29. Pripravili so seznam zahtev za mehanizem, preko katerega bomo odpravljali kakršne koli posege v zasebne podatke. Imamo tako imenovano Evropsko bistveno jamstvo, European Essential Guarantees, ampak sodišče je v primeru Silent Shrems, Tele2 in EU Kanada PNR izrazilo drugačno mnenje, zato smo to omaknili. Obdelava podatkov mora temeljiti na jasnih, dostopnih pravilih. Obdelava podatkov mora biti sorazmerna, nujno potrebna. To je bistvo vsega. Naj zaključim še z najbolj pomembnim delom na sveta, ki ga želimo dati evropskim institucijam, ko govorijo o praktični uporabi interoperabilnostnih rešitev. Mi podpiramo interoperabilnost, če se izvaja na dobro premišljen način in skladno s temeljnimi zahtevami potrebnosti in sorazmernosti. Interoperabilnost je lahko koristen instrument za naslavljanje potreb, lahko nam pomaga tudi pri izogibanju odvečnih podatkov, prispevala k bogvečji kakovosti podatkov. Interoperabilnost je pogosto obravnavana kot preveč tehnična zadeva, ampak mi razumemo, da je to nujno potrebno, če želimo sprejeti odločitev o tem, ali želimo zadevo upeljati v praksi ali ne in če želimo upoštevati tudi vse pravne vidike. Nikar ne pozabite, da smo šele na začetku zelo dolgega procesa. Ne glede na to, kakšno odločitev bomo sprejeli zdaj, ne bomo zadeve nikoli opustili. Ko bo denar porabljen za oblikovanje povezanih rešitev, bo do vsakih pet let predstavljene nove ideje o tem, kako zadevo uporabite. Lahko vam zagotovim, da se bomo leta 2020 ali 2022 ali pa celo prej ponovno sestali v tej dvorani in se pogovarjali o novih zadevah. Tega morda ne bi smel reči, ampak če si pogledate, dopis, ki smo ga posredovali svetu februarja letos, kjer so navedeni informacijski sistemi, ki so v tem trenutku predmet obravnave in ki naj bi postali interoperabilni v Evropski uniji. Analitične datoteke Europola, FADO, iTrace, Eurosur, EUPNR, ti so takoj za ovinkom. To so naslednji sistemi, o katerih se bomo pogovarjali. Še enkrat, ne pravim, da je Evropski nadzornik za varstvo podatkov proti temu, ampak razprave so pomembne in se bomo morali na nje pripraviti. Še par besed o tem, kakšne težave naj bi odpravila interoperabilnost. Te težave moramo v prihodnji zakonodaji natančno opredeliti. Komisija je izpostavila nekatere težave ampak včasih jih ne opiše dovolj podrobno v smislu, v čem natanko je problem, kako naj to razrešimo na praktičen način. Ali je morda temeljni problem tehnične, pravne narave, tudi te zadeve bo treba razjasniti. Predlog bi moral tudi natančno navesti, za katere specifične namene, za katere kategorije oseb se uporabljajo podatki. Zdi se nam tudi, da je priprava celovite ocene interoperabilnosti na področju temeljnih pravic, varstva osebnih podatkov in zaščite osebnih podatkov na voljo, ko bo več jasno o načrtovanih pobudah. Mi smo pripravljeni evropskim institucijam zagotoviti tudi mnenje v tem zakonodajnem procesu. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev, gospa Sipal je prosila za besedo. Izvolite. Much, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Roko sem dvignila, ko ste omenili stroške, da naj bi znižali stroške. Tega ne verjamem. Morda je to vprašanje, ki bi ga morala zastaviti komisarju Kingu. Ali se vam sploh sanja, kolikšni bodo začetni stroški interoperabilnosti? Poznamo tehnične standarde pri različnih silosih oziroma zbirkah, ti so raznoliki. Organizirati je treba tudi dostopne pravice, pravice tistih, ki naj bi vnašali podatke v različne nabore podatkov. Vse skupaj je precej kompleksno, potrebovali bomo verjetno različno strojno in programsko opremo. Potem je tu še vprašanje, kdo lahko vnaša podatke v te sisteme. Rada bi se vrnila na vprašanje kakovosti podatkov. Vi ste to izpostavili. To je še toliko bolj pomembno, kot je v tem trenutku če bodo napačni lažni podatki vnešeni v sistem in če bodo podatki drugačni od tistih, ki so trenutno v silosu, bodo zadetki pozitivni ali negativni lahko lažni in se bo njihovo število povečalo. Kako se boste lotili tega? Ali boste ločene informacije vnašali v ločene siluse? V enem koraku, v enem postopku ali bomo podatke vnašali v različne silose. Kako pa je potem z brisanjem napačnih ali neveljavnih podatkov, ali lahko to naredimo v enem koraku ali po posameznih silosih? Še zadnje vprašanje, ki ga je zastavila tudi kolegica Stevens v prejšnji razpravi. Če bomo vse te podatke združili, jih med seboj povezali, ali se bodo s tem povečali tudi problemi z vidika kibernetskih napadov ali ste pripravljeni na reševanje tovrstnih situacij v prihodnje? Please. Hvala, gospa Sipol, izvolite. You. Hvala lepa. Ko sem rekel o zmanjšanju stroškov, sem imel v mislih stroške iskanja, ne stroške vzpostavljanja. Prav imate glede tega. Uh, Čeprav ne bo šlo za en centraliziran sistem, temveč zgolj za zmogljivost, da zadeve povežemo, bo to stalo dodatna sredstva. Pomembno pa je vedeti, ali bomo upoštevali stroške vseh operacij v posameznih silos sistemih. Znižani stroški so eden od ciljev. These, uh, Sprašujete, ali lahko vse naredimo z enim klikom, z eno operacijo v vseh silosih? To ni vprašanje za nas, za nadzornika za varstvo podatkov. Bi pa rekel takole. Če to ni cilj, potem ne vem, kakšen je cilj. Verjetno je ključni cilj ta, da zmanjšamo število operacij, ki jih je treba pri izvesti, zato da dobimo visoko kakovostne dostopne podatke za uporabnike. Kot nadzornik za varstvo podatkov imam sicer lahko nadzor nad tem, kdo bo imel dostop do katerih podatkov. Ampak, če bomo delali na uvedbi novih silosov, to pomeni, da se bodo zadeve lahko upravile istočasno. Kar zadeva podatke po različnih podatkovnih zbirkah. Problem, ki ga imamo trenutno, je, da se podatki lahko razlikujejo med enim in drugim silosom, tako z vidika kakovosti podatkov, pa tudi, ko gre za zaščito pravic oseb, katerih podatki se zbirajo. Enako to velja tudi za uporabnike, torej za organe odkrivanja in preiskovanja. Kaj je s kibernetskimi napadi ali se bo s tem povečala? možnost, da do tega pride. Da in ne. Govorimo o obsežnih sistemih, velikih sistemih, sistemi, ki se vodijo centralizirano. Ne želimo ustvariti dodatnih tveganj. Želimo zmanjšati tveganje za kibernetske napade od zunaj, ker bo manj točk, ki bi jih lahko napadli. Je pa tudi res, da ko se enkrat napad izvrši, in ko se zagotovi dostop, potem je škoda lahko veliko večja kot v sistemu silosov. Izkušnje oseb, ki so odgovorne za kibernetsko varnost, kažejo, da manj, ko se uporabljajo silosi, večja je možnost, da noben ne ve, da je do napada sploh že prišlo. Pri medseboj povezanih sistemih pa se veliko hitreje izve, da obstaja nevarnost ali pa da se je napad že zgodil. Najlepša hvala, gospod Vjevjorovski. Hvala za to predstavitev, hvala za odgovor. Nekoliko zamujamo, tako da prehajam takoj na naslednjo točko na dnevnem redu. Še enkrat hvala, da ste bili z nami. It's, uh... About two important documents which will. Zdaj pa bomo slišali predstavitev dveh pomembnih dokumentov, ki sta vezana na delo našega odbora. Želela bi nadaljevati sajo, tako da če zapuščate dvorano, prosim, da to storite v tišini. Uh, Odbor in parlament se ukvarjata z množičnim nadzorom obveščevalnih služb. Z nami je Agencija za temeljne pravice. Slišali bomo poročilo te agencije v množičnem nadzoru obveščevalnih služb. Kolega Ötheimer bo predstavil to poročilo oziroma študijo. Potem pa bomo slišali še eno predstavitev študije, ki jo je naročila STOA. Ta pa se nanaša na delavnico z naslovom doseganje suverenega in zanesljivega sektora IKT v EU. Leta 2016 je bila pripravljena ta študija na prošnjo predsedujočega STOE in na prošnjo pravnega oddelka v STOE. Najprej gospod Oetheimer. Gospa predsedujoča, hvala lepa. Gospe in gospodje. Leta 2013 so razkritja Edwarda Snowdna povzročila ogorčenje. Vlade vohunijo za državljani, zasebnost nam kršijo. Vlade so se odzvale, da je obveščenje da je nadzor pomemben, zato ker se borimo proti terorizmu. Mi se soočamo torej z izzivom, kako zaščititi svoje pravice in varnost in življenje ljudi v Evropski uniji. Priznamo v uniji, Agenciji za temeljne pravice, da obveščevalne službe igrajo pomembno vlogo. Leta 2014 in leta 2015 je Evropski parlament sprejel dve resoluciji v zvezi z elektronskim množičnim nadzorom evropskih državljanov. Države članice je pozval, da uporabijo močnejše varovalke in da okrepijo nadzor. Vaš poziv je še vedno zelo aktualen. Istočasno pa je Evropski parlament zahteval, da Agencija za temeljne pravice opravi tudi temeljno raziskavo v zvezi s tem, kako se ščitijo temeljne pravice v okviru obveščevalnih dejavnosti. Ugotovitve smo objavili leta 2015. Obveščevalno zakonodajo v Evropski uniji smo takrat tudi prvič kartirali. Danes vam z veseljem predstavim še končno poročilo po skoraj da tri in pol letih podrobnih raziskav in analiz. Raziskave so bile na trenutke polne izzivov, ne zgolj zaradi zelo raznolike narave obveščevalne zakonodaje po Evropi, temveč tudi zaradi tajnosti, ki je seveda del tega sektorja. S tem poročilom je Evropska agencija za temeljne pravice ponudila oceno tega, kako se izvaja obveščevalna zakonodaja. Pogovarjali smo se s strokovnjaki v sedmih evropskih državah. Zakonodaja v evropskih državah je relativno nova, se še razvija. Kot lahko vidite na podlagi tega zemljevida, temno-modro obarvane države so tiste, ki so od leta 2015 izvajale reforme. Skoraj da vse države članice Evropske unije imajo na voljo pravni okvir za ciljno spremljanje za ciljni nadzor. Francija, Nemčija, Nizozemska, Švedska in Združeno kraljestvo so sprejele tudi zakonodajo o splošnem nadzoru komunikacij. Druge države so prav tako dejavne na področju splošnega nadzora, vendar nimajo ustreznega zakonodajnega okvira. Naše raziskave so se zanašale zgolj na javno dostopne zakonodaje in na javno dostopne dokumente, tako da lahko komentiramo zgolj zakonodajo. Zaščita temeljnih pravic je povezana s tremi kritičnimi varovalkami - zakonitost, nadzor in pravna sredstva. V raziskavah smo se osredotočili tudi na ta ključna področja. Kar zadeva prvo vprašanje, zakonitost. Številne osebe, ki smo jih intervjujali, so kritični do kompleksnosti in nejasnosti opredelitev v obveščevalni zakonodaji. Raziskava Fraja je pokazila, pokazala, da ne moremo pričakovati od lajkov, da bodo razumeli obveščevalno zakonodajo, čeprav imajo pravno znanje, kajti to bi bilo povsem nerealno. Francija, Nemčija, Nizozemska in Združeno kraljestvo so nedavno spremenile svojo zakonodajo. Ne samo, da so jo prilagodile novim tehnološkim grožnjam in tehnološkemu razvoju, temveč tudi zato, da se odzovejo na nove grožnje. Želijo pa izboljšati tudi jasnost. To je nekaj, kar bi želel povdariti. Druge države, kot so Finska, sledijo tem prvim. Kakorkoli že, osebe, ki smo jih intervjuvali v teh državah, pravijo, da so pravila o nadzoru zelo nejasna. Ključni izziv, s katerim se soočajo zakonodajalci, je torej, da uredijo področje obveščevalnih služb, ne da bi razkrivali podrobnosti o obveščevalnih dejavnostih, sočasno pa morajo zagotoviti tudi spoštovanje temeljnih pravic. Nekatere države članice so to opravile bolj uspešno kot druge. Pri nekaterih državah je skladnost nacionalnih okvirov z Evropsko konvencijo o standardih človekovih pravicah še vedno veliki ziv. Potem druga zadeva. Nadzor obveščevalnih služb. Raziskava Fraja se je osredotočila na dve področji. Nadzor nad zakonitosti obveščevalnih ukrepov, to je ključna naloga strokovnih organov, ter zaščita temeljnih pravic. Nacionalni nadzorni okvir je bil zelo raznolik med državami, večinoma pa smo bili priča istim akterjem, naprimer parlamentarni odbori, neodvisni pravosodni strokovni organi, nadzorniki za varstvo podatkov in druge agencije, ki opravljajo to vrstne funkcije. To kaže, da ni poenotnega modela za nadzor nad dejavnostmi. Ugotovitve kažejo, da 16 držav članic ima enega ali več strokovnih organov, ki so izključno namenjeni izvajanju nadzora obveščevalnih služb. Po mnenju FRA je to rešitev, ki bi jo morali obrati vsi. Strokovnjaki smo opravili intervjuje in ugotovili, da se pojavljajo predvsem tri pomankljivosti pri nadzoru, kar zadeva popolno neodvisnost, ko gre za pristojnost in pooblastila in ko gre za preglednost in za nadzor javnosti. Pravna neodvisnost organov za nadzor je bistvenega pomena, če želimo, da bi ti organi delovali nepristransko in s tem tudi užili zaupanje javnosti. V poročilu smo objavili ključne elemente na tem področju. Naprimer, parlamentarni odbori, ki jih vodijo člani opozicije. Nadzorni organi ne smejo imeti svojega središča v vladnih palačah. Dve ključni oviri smo izpostavili, zaradi katerih prihajajo do manj učinkovitega nadzora teh organov. Pomankljiv dostop do obveščevalnih podatkov in drugo, nezmožnost, da bi ti organi v celoti uporabljali podatke, tudi kadar so ti podatki na voljo, predvsem zaradi pomankljivih tehničnih zmogljivosti. Potem nezadostno strokovno znanje članov teh nadzornih organov. To je pogosto izpostavljeno kot kritično strani številnih naših sogovornikov. Predstavniki nadzornih organov so tudi izpostavili pomankljivo javno zaupanje v njihove dejavnosti, predvsem zaradi tajnosti, ki spremlja njihovo delo. Če ni javnega nadzora, imajo težave pri vzpostavljanju zaupanja javnosti, kar potrebujejo za učinkovito izvajanje dela, kakorkoli že. Te ugotovitve kažejo na to, da še vedno obstajajo precejšnji izzivi na nacionalni ravni, ampak ena od najbolj motečih eh, neprijetnih zadev, pa je zelo slab nadzor nad mednarodnim sodelovanjem obveščevalnih služb. Naše ugotovitve kažejo, da 17 od 28 držav članic ne predpisuje kakršnega koli neodvisnega nadzora nad obveščevalnimi podatki, ki se prejmejo strani tujih obveščevalnih služb. V FRA menimo, da je s krepitvijo obveščevalnih služb tako na nacionalni kot narodni ravni ključnega pomena. In še za konec učinkovita pravna sredstva. Raziskave FRA so pokazale, da se posameznikom kršijo pravice, nimajo postreznega dostopa do pravnih sredstev. Uh, To velja še posebej pri pravici do obveščanja osebe, ki se jo nadzira in dostopa do informacij. 25 držav članic EU v tem trenutku posameznikom nudi možnost, da vložijo pritožbo pred enim ali več nepravosodnimi organi, ampak takšen sistem pravnih sredstev se nam zdi zelo raznolik, niti ni dovolj pravne varnosti v njem. Pogosto prejmamo pritožbe posameznikov, ki ne vedo, na koga se obrniti ali pa niso zadovoljni eh, z obravnavo svojega primera zaradi tajnosti in pomankanja transparentnosti v postopku. Eh, primeri povezani z obveščevalnimi podatki predstavljajo izzive tudi za pritožbene organe oziroma organe nadzora. Težko je dobiti dostop do zaupnih podatkov, včasih pa tudi nimajo dovolj strokovnega znanja, da bi te primere obravnavali. Nekatere države članice so zato spostavile alternativne mehanizme, da bi tako okrepile tako učinkovitost kot tudi transparentnost. Vendar pa rezultati kažejo, da zaradi izjemno tehnične narave takšnih zadev sodniki še vedno nimajo ustreznega strokovnega znanja, ki bi ga potrebovali za obravnavo takšnih primerov. Kljub temu, da je jasno, da potrebujemo izmenjave med obveščevalnimi službami uh, in nadzornimi organi, pravosodnimi organi, takšno sodelovanje še ni ustrezno. Za konec poročilo FRA predstavlja rešitve, ki jih lahko poznamo takole. Prvič, treba je vzpostaviti natančna pravila, ki urejajo režim spremljanja. Drugič, treba je zagotoviti neodvisen nadzor obveščevalnih služb z ustreznimi pristojnostmi in strok, ustreznim strokovnim znanjem. Tretjič, pravna sredstva morajo biti na voljo, v neodvisnih pravosodnih ali nepravosodnih organih, ki so pristojni za to. V poročilu boste našli 16 mnen FRA, ki služijo kot priporočila pripravljalcem politik, torej nekakšen nabor orodi, ki omogoča ustvarjanje ustrezne zakonodaje na področju obveščevanja. Ključne rezultate, ki sem jih predstavil danes, eh, spremlja mnenje FRA, da je treba vse to vključiti v zakonodajo držav članic na področju obveščanja, če hočemo doseči varnost. Varnostni ukrepi so seveda potrebni, ampak te se da izvajati, pripraviti in izvajati tako, da ne eh, ogrožajo temeljnih pravic, izmed katerih so človekove pravice v ospredju. Hvala gospodu Oethheimerju za predstavitev. Zdaj bom dala besedo kolegom, ki bi se radi oglasili v zvezi s to študijo. Trije so prosili za besedo, gospod Lopes Agijar, gospod Koeljo in gospod Buhner, gospod Albrehče. In to je vse. Bodite, prosim, kratki in jedrnati, tako da bomo lahko spoštovali našo predvideno časovnico in pustili še čas za naslednje razprave. Gospod Lopes Agijar. Hvala predsedujoča, hvala gospod Odhajmerju za predstavitev. Vsekakor študija je izjemno zanimiva, aktualna in gotovo tudi dobro branje za vse izmed nas, ki nas to zadeva. Predvsem zaradi zgroženosti, ki smo jo doživeli, ko smo izvedeli, do kakšnega množičnega nadzora je prihajalo organi so udirali v tajnost komunikacij med evropskimi državljani nasploh, ampak eh, posegali so tudi v pogovore voditeljev držav članic. Imam vprašanje. Omenjali ste vrzeli in pomankanje jasnosti zako, eh, pravnih določb. Ko gre za z, eh, kršenje zaupnosti pogovorov, je to kaznivo dejanje v kazenskih zakonikih vseh držav članic. Če posegate v komunikacije, kakorkoli že pri elektronski pošti, eh, Ehm, če prisluškujete zasebnim telefonskim številkam katerega koli evropskega državljana, je to kaznivo dejanje v Španiji in povsod drugi. Zato me zanima, ali poznate trenutno sodno prakso, ki jo izvaja pravosodje v državah članicah, ali se lahko iz sodne prakse česa naučimo, ali obstajajo sodbe, sodne odločbe, ki so jih pravosodni organi že izdali, predvsem v okviru kazenskega sistema. ki so pomembne. In s katerimi bi lahko nam kot parlamentu pomagali, da pripravljamo tudi ustrezno zakonodajo na področju kazenskega prava, kot so zakonodajalec Evropske unije. Tako da bomo lahko zagotovili ustrezen odziv. Hvala. Hvala, gospod Koeljo. Hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala za predstavitev. Gre za, za res pomembno delo. Kolikor razumem, je to bistvenega pomena, tako da dobimo ustrezno sliko, kaj se dogaja v Evropski uniji na področju obveščevalnih služb, tako da bomo lahko preprečili ponavljanje napak iz preteklosti in zagotovili različne politične možnosti državam članicam. Pristojnost Unije na tem področju, kot veste, je zelo omejena, ampak ker so obveščevalne službe vse bližje drugim področjem, kot je boj proti terorizmu, kjer je Unija pristojna, je to ključnega pomena. Tri konkretna vprašanja imam. Prvič. Bolje bi rad razumel, kako razmišljate o nacionalni varnosti. Eh, nacionalno varnost je treba upoštevati. In zanima me, ali obstaja sodna praksa, recimo, ko gre za sistem SIS, ali bi države članice lahko uporabljali izjemo na področju državne varnosti, da lahko dostopajo do različnih informacij. In ali je Evropsko sodišče že izdalo kakšno sodbo v zvezi s tem? Drugič. Evropska zakonodaja o varstvu podatkov sama po sebi predstavlja nekakšno interferenco pri delovanju obveščevalnih služb. Ali potem prav razumem, da ta zakonodajni okvir v celoti velja tudi za te obveščevalne službe? In potem še za konec, omenjali ste države članice in zakonodajo o splošnem nadzoru komunikacij. A gre tu za množični nadzor in regulacijo tega? Hvala. Buhner. Hvala, gospod Buhner. Ja, Najlepša hvala. Hvala najprej za predstavitev. Tudi sam imam tri vprašanja. Prvič. V Nemčiji smo imeli prej zakon, ki je omejeval število podatkov, ki so se lahko zbirali glede ene same osebe, vsaj strani države. Mm, zdaj pa se je trend obrnil. Državni organi zdaj skušajo zbirati, združevati podatke. Pri tem mislim na recimo evropski projekt, ki skuša recimo oceniti socialno vedenje na kitajskem da bi lahko predvideli nekako kazniva dejanja v Evropi. In po mojem mnenju s tem vsekakor posegamo v sfero zasebnosti. Torej, kaj lahko storimo, da se boriti proti temu? Drugič, Google, Microsoft, Apple, Facebook, Vsi ti zbirajo veliko količino podatkov. Microsoft si jemlje pravico, da lahko zbira podatke z računalnikov uporabnikov sistema Windows. Podobno velja za Androide. Tu imamo nekakšno sivo cono z vidika ravnanja državnih organov. A bi lahko na področju zakonodaje kaj storili v zvezi s tem? In potem še zunanje tajne službe, ki deluje v Evropi. Tu bi omenil prisluškovanje različnim evropskim voditeljem. Glede tega sicer gotovo ne moremo storiti nič, ampak vseeno bi vam bil hvaležen za komentar. Hvala, gospod Albrecht. Hvala. Sam bi se osredotočil na vprašanje, kako regulirati obveščevalne službe v Evropski uniji v četrtem členu, drugem ali tretjem odstavku pogodbe, se ne spomnim točno, v katerem odstavku je to, so nacionalne varnostne službe izuzete iz področja uporabe pogodb. Vi ocenjujete situacijo, z vidika nadzora in regulacije obveščevalnih služb v Evropski uniji in prišli ste do sklepa, da se jih nadzoruje in regulira zelo raznoliko in da to ne zadošča. Torej, če hočemo to spremeniti, moramo zagotoviti evropske standarde o nadzoru in varovala. Zato me zanima, ali se vam zdi, da je to mogoče, katere možnosti imamo na tem področju in če obveščevalne službe sodelujo na neformalni podlagi v Evropi, se to dogaja. Zanima me tudi, ali ste razmislili o konceptu nacionalne varnosti in če pride do konvergence ali razhajanj, katere so tiste ločnice. Thank you. Hvala. Gospod Otheimer. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala vsem za vprašanja. Bom poskušal odgovoriti na več vprašanj skupaj, zato ker nas čas priganja, pravite. Mogoče bom pričel z, z temi vprašanji, ki smo jih slišali na zadnje, ker so podobne vprašanjem gospoda Koelja. Parlament in nacionalna zakonodaja. To smo omenjali v našem poročilu. Pogledali smo si razvoj od leta 2015 do zdaj, kaj se je dogajalo na evropski ravni. Poročilo pa ne analizira mm, omejitev pristojnosti EU smo pa raziskali pripombe, ki smo jih slišali na nacionalni ravni. In sicer, da je težko opredeliti nacionalno varnost. Obiskali smo sedem držav članic in pogosto se je izpostavilo vprašanje opredelitve. Morda sicer ne v pravosodnem kontekstu, če bi sodnik ocenjeval ali kaj sodi v okvir nacionalne varnosti ali ne. Tam običajno do težav ne prihaja. Uh, se pa težave pojavljajo, če zakoni nimajo ustreznih definicij. In če si vse skupaj pogledate z evropske perspektive, vse to pač povzroča situacijo, v kateri smo. Žal pa ni na voljo veliko sodne prakse glede tega, kje so tiste meje, ločnice. Agencija za temeljne pravice se je prav zato lotila tega projekta, da bi še sama zagotovila svoj prispevek kako opredeliti pojem nacionalna varnost. The, um Maybe now I, I go back to the uh, uh, question of lack of clarity. Kar se tiče pomankanja jasnosti, je to povezano z nacionalno varnostjo. To je res koncept, ki bi ga bilo treba razjasniti. Ampak glavni izziv, s katerim se soočamo na nacionalni ravni, je širše pomankanje jasnosti na področju zakonodaje za obveščevalne službe. Več držav članic je pred kratkim reformiralo svojo zakonodajo, da bi se tega lotile in res poudarjamo vsta trud, ki gre v pravo smer. Tako da eh, države razvijajo svojo zakonodajo na tem področju, opisujejo tehnike, eh, s katerimi bi res razložile pristojnosti obveščevalnih služb in s tem že izboljšujete in pojasnjujete zakonodajo. In tem tudi že prispevate k boljšemu spoštovanju temeljnih pravic. Skušali smo najti kakršnekoli sodbe in sodne odločbe, ampak eh, nismo našli veliko zadev. To je omenjal gospod eh, Lopes Aguilar. Uh, Iskali smo sodno prakso povezano z obveščevalnimi službami, ampak te res ni veliko v državah članicah zaradi vseh razlogov, ki sem jih navedel na koncu svoje predstavitve. Zelo majhno število zadev sploh pride do sodnikov na tem področju. To je težava. Gospod Koeljo je spraševal, kako se ali prihaja do infer, interference pri izvedljivosti evropske zakonodaje. Tega se lotevamo tako, da najprej skušamo pokazati koncept interferenc v evropski zakonodaji. Tu mislim tudi na konvencijo EU o človekovih pravicah. In tam opredeljujemo tudi, s pomočjo tega opredeljujemo interference. Danes dopoledne sem v drugem forumu že govoril o pravilih za varstvo podatkov, ki so res podobna pravilom na drugih področjih. Sicer ne pravim, da se vedno tudi sproža splošna direktiva za varstvo podatkov, ampak če pride do interference z vidika temeljnih pravic, je pa že treba uporabiti ustrezne določbe. Tistih pet držav članic, ki je pripravljalo zakonodajo o nadzoru komunikacij, kako je s tem, ali gre tu za množični nadzor, ne. Uh, v poročilu z leta 2015 in poročilu, ki ga imate pred seboj danes, smo skušali pokazati, da množični nadzor ni ustrezen izraz za primerjanje. To ni izraz, ki bi olajšal razumevanje glede tega, kaj službe počnejo, ko zbirajo velike količine podatkov. Skušali smo opisati proces množičnega nadzora s pomočjo grafa v poročilu in tam smo hoteli natančno opisati, kako poteka proces zbiranja informacij. Torej, tistih pet držav članic, ki so regulirale nadzor informacij, po našem mnenju ne izvaja množičnega nadzora. ukrepi zasebnega sektorja in zbiranje podatkov. Gospod Bühner je govoril o tem. In to je vprašanje, ki se ga v poročilu nismo lotili, ker bi to zahtevalo povsem novo študijo. Leta 2015 smo priznali, da obsežno zbiranje podatkov, ki poteka na naših napravah, je nekaj, kar bi lahko predstavili v zelo zanimivi študiji in ugotovili tam, kaj uh, javni organi v zvezi s tem počnejo. What, e Kako regulirati na evropski ravni? Pa še omenjali ste prisluškovanje pogovorom gospe Merkel prek mobilnega telefona. Vemo, da je takrat zavladala zgroženost, nismo se pa spuščali v podrobnosti. Če si pogledate analize, ki jih imate zdaj v zvezi z izmenjavo podatkov o nadzoru eh, tujih komunikacij, tujih tujih komunikacij, boste videli, kaj je nacionalna zakonodaja je zmožna storiti v EU in kako to nadzirajo neodvisni organi. Za zaključek pa vprašanje gospoda Albrehta, kako regulirati na evropski ravni. Uh, Ko smo preučili to zadevo in si ogledali razvoj varnostne unije, smo prišli do zaključka. Gospod Koeljo je omenjal recimo boj proti terorizmu in to je področje, ki je kjer bi po mojem Evropska unija lahko storila veliko in tako zagotovila nove predloge politik, ki pozivajo k okrepljenemu sodelovanju različnih služb in k boljši izmenjavi podatkov, vendar pa bi hkrati morali imeti za to tudi ustrezen sistem nadzora. In to bi lahko preučili na evropski ravni. Hvala. Hvala, gospod Odheimer, hvala za predstavitev, hvala za odgovore. Zdaj pa lahko nadaljujemo. Na vrsti je druga študija. Predstavitev študije STOA, ki se nanaša na delavnico z naslovom doseganje suverenega in zanesljivega sektorja IKT v EU. Take and shake the floor. Uh, Prosim govorca, da se mi pridruži tule za predsedniško mizo. Gospod Rivera, pastor je z nami, zdaj bomo prisluhnili vaši predstavitvi. Hvala, predsedujoča. Hvala vsem, da ste se nam pridružili danes, ko, o, ko razpravljamo o teh tako pomembnih temah za Evropsko unijo. Yeah, Tudi predstavitev deluje. Super. To je ključnega pomena ker želimo zagotoviti zaupanje državljanov v digitalne storitve. In to potrebujemo, če želimo imeti konstruktivno in zdravo evropsko družbo na digitalnem notranjem trgu. To je pa odvisno od dveh elementov. Prvi so orodja, zato da sledimo različnim grožnjam na evropski ravni in drugič, da poskrbimo za zasebnost in varstvo podatkov. Da to zagotovimo, smo izvedli študijo 100, ki je imela naslednje cilje. Prvi je bil opisati ekosistem na področju kibernetske varnosti v Evropi, drugi je bil razumeti glavne izzive, s katerimi se soočamo v Evropi, kar se tiče kibernetskih groženj. Pomembno je bilo tudi oceniti trenutne politike, ki jih imamo v Evropski uniji glede kibernetske varnosti in varstva podatkov. Prisluhnili smo predlogom industrije in deležnikov iz različnih držav. Končni cilj pa je bil predlagati in oceniti različne možnosti politik, ki so na voljo pripravljalcem politik na evropski ravni. Študija je bila zasnovana takole. Najprej smo pripravili hiter opis glavnih kibernetskih grožen v Evropi, drugič analizirali smo ekosistem kibernetske varnosti, kar se tiče ponudbe in popraševanja, industrije, trga in javnih organov. Tretjič opisali in analizirali smo sistem varstva podatkov v Evropi in še za konec analizirali smo politike in predlagali različne možnosti politik. Glavne kibernetske grožnje, ki pretijo Evropi, so naslednje. Kibernetski terorizem, vohunjenje, kibernetski kriminal in hektivizem. številne najverjetneje podpirajo tuje vlade zaradi ekonomskih in političnih interesov. In tudi najmočnejše organizacije v Evropi, javne in zasebne, zasebne so se soočale s takšnimi grožnjami, ki jih predstavljajo kibernetski napadalci. Najbolj ogroženi si sektori v Evropi so finančni sektor, telekomunikacije, vladni sektor in podobno. Naj navedem par primerov. Leta 2015 se je pripetil napad na ukrajinsko energetsko mrežo, ki je bil prvi uspešen kibernetski napad v svetu takšne vrste. E več sto tisoč ljudi je ostalo v Ukrajini brez elektrike od 1 do 6 ur. Zanimivo je tudi opazovati, kdo napada koga, katere države. Torej. Na podlagi teh informacij iz druge polovice leta 2016 lahko razberemo, da je prišlo do zelo pomembnega napada z ruskih naslovov IP na ZDA in nizozemsko. To se je verjetno zgodilo zaradi volitev in predvolilnih bojev, ki so takrat potekali v teh državah. obstaja več pomembnih tehnologij v internetnem ekosistemu, internet stvari in potem kibernetsko-fizični sistemi. Internet stvari najprej. To povezuje različne pametne naprave, kot so pametni telefoni, avtomobili in različne naprave v naših domovih. Eh, število teh naprav bo še naraščalo, od 2,9 milijard v letu 2014 do približno 21 milijard leta 2020. Varnost je zelo pomemben vidik pri teh napravah. Eh, takšne naprave namreč niso zasnovane s tem, da bi zagotavljale eh, vedno varnost in to bo vse večja težava. Mobilne aplikacije ki vsebujejo škodljive programe, je vse bolj narašča. Kibernetsko-fizični sistemi so tudi tehnologije, ki bodo lahko problematične. Velik delež kritične infrastrukture, kot so jedrske elektrarne, električna omrežja, telekomunikacije, je odvisen od takšnih sistemov opažamo, da prihaja do vse več napadov na takšne sisteme. Ocenjeni stroški za družbo takšnih napadov naj bi zrasli na 6 bilijonov ameriških dolarjev leta 2021 v primerjavi s 400 milijardami recimo danes in to je res eh, veliko povečanje. Poleg tega je treba oceniti kibernetsko varnost v Evropi. Analizirali smo, kako je s povpraševanjem med državljani in podjetji in ugotovili smo, da mm, kibernetske grožnje niso tako obsežne v Evropi. 50 odstotkov državljanov pa ni dobro obveščenih o teh problemih. Ženske, starejši, manj izobraženo prebivalstvo in ljudje iz južnih in vzhodnih držav Evrope eh, pa so skupine, ki jih ta problematika manj zanima. Če si pogledamo podjetja, približno tretjina podjetij v Evropi že ima politiko varnosti IKT, ampak številka je še vedno precej nizka. Seveda pa prihaja do razlik med državami, med podjetji in sektori. Številna manjša podjetja nimajo politike na področju IKT varnosti. Kar se tiče trga, je trg zelo velik. Leta 2020 naj bi ta trg presegal en bilijon ameriških dolarjev, v Evropi leta 2018 pa približno 25 milijard dolarjev, trg pa raste s hitrostjo 10 odstotkov letno. Je pa res, da je ta trg v Evropi zelo razdrobljen. Ena tretjina tega trga, se pravi 30 odstotkov celotnega trga, na njem je majhno število ključnih ponudnikov, ostali del je seveda prepuščen ostalim. S drugimi besedami, kot sem že na začetku povedal, trg je zelo razdrobljen. Kaj pa so glavne značilnosti? Najprej bi želel povedati, da je sama prisotnost Nosem tako zelo nizka, mi smo uporabili različne vire in samo 10 odstotkov najpomembnejših podjetij na trgu je iz Evrope v primerjavi z večjim številom teh podjetij, ki prihajajo iz ZDA. Se pravi, prisotnost evropskih podjetij je zelo nizka. Poleg tega so podjetja v Evropski uniji manjša, manjih je okrog 30 odstotkov podjetij v Evropi, je zelo majhnih mikropodjetje v primerjavi z večjimi ameriškimi podjetji. 10 odstotkov teh ameriških podjetij zaposluje več kot 500 zaposlenih. Je pa res, da uh, mi teh podjetij v Evropi ne moremo nadgraditi. Če si pogledamo sam slajd v rdečem, so ameriški deleži na trgu in osredotočili so se predvsem na povečanje svojega deleža v Evropi. To je v modri barvi. Ta podjetja so zagonska podjetja, čisto na začetku zato so tudi veliko bolj razdrobljena. Imamo tudi manj financiranja in tudi v primerjavi z ZDA imamo manj denarja, kot pa ZDA in Izrael. 5 milijonov evrov v prečju v primerjavi z 30 milijoni evrov v ZDA. Potem pa lahko vidite še samo povprečje, tudi tukaj so res ogromne razlike med ZDA in Evropsko unijo. Prav zaradi tega so podjetja v ZDA tako pomembna in tako velika na tem področju, seveda razkorak med finančnimi sredstvi, med Evropsko unijo in ZDA je seveda zelo velik. Do leta 2017 smo tudi ugotovili, da seveda se da vlaga veliko več, 526 milijonov evrov v primerjavi z enajstimi v Evropi. Enako velja tudi za Izrael, ki seveda zelo vlaga v to področje. V istem obdobju so vložili okrog 359 milijonov ameriških dolarjev, to je pa 60 odstotkov vseh naložb v celotni Evropski uniji. Se pravi, samo ena majhna država, Izrael, nas je tukaj prehitela. Potem pa je treba povedati še nekaj o ekosistemu razvoja in raziskav v Evropski uniji. To je treba povedati, kajti. To je zelo pomemben vir financiranja v Evropski uniji. Evropska komisija je seveda predvidevala številna sredstva v obzorju 2020 in tudi v sedmem razvojnem programu, tudi na prosojnici lahko vidite vse številke za financiranje. To lahko primerjate z financiranjem Združenega kraljestva, ki jo kibernetska varnost zelo skrbi in seveda zato Združeno kraljestvo ogromno vlaga, trikrat več, trikrat več, kakor pa celotna Evropska unija na tem področju v tem omenjenem časovnem obdobju. Poleg tega pa moram tudi povedati, da imamo v obzorju 2020 nov mehanizem, gre za javno-zasebna partnerstva, ki bodo veliko več vlagala v kibernetsko varnost. Javni sektor naj bi recimo vlagal 100 milijonov na leto, zasebni pa 300, to je morda malo nerealistično, kaj dogotovili smo iz naših študij, da zasebni sektor v zadnjih letih res ni tako bistveno nadgradil financiranje javnega sektorja. Se pravi, ta možnost javnega in zasebnega financiranja res ni zelo obetavna. V Evropi pa imamo še ostale izzive, 25 odstotkov vseh prispevkov oziroma projektov je vrednih manj kakor pa 4 milijone evrov. To je velik problem v Evropski uniji. Mi želimo seveda financirati večje projekte, kajti samo na takšen način lahko združimo majhne projekte in poskrbimo za to, da bodo. To uspešni. Potem pa še nekaj besed o vlogi javnih organov. Novi zadevni direktivi imamo tudi nov okvir, ki predvedeva tesno sodelovanje med državami članicami in temi javnimi organi. Na prosovnici lahko vidite tudi določene mehanizme za takšno sodelovanje. Obstaja posebna skupina za usklajevanje in sodelovanje na področju kibernetske varnosti. Pri tem ne smemo pozabiti na vlogo Enise, ki bi morala prevzeti neko usklejevalno vodilno vlogo v tem omrežju, ampak vseeno mislim, da je treba okrepiti njeno vlogo tako, da bo ta agencija neodvisna in da ne bo samo dajala na svet, ampak da bo imela tudi ostale pristojnosti. To je tudi predlagano v novem zakonodajnem predlogu o emisiji, ki ga je predložila Evropska komisija pred nekaj meseci. Potem pa je treba si še pogledati varstvo podatkov v Evropi. To je seveda zelo zanimiva tematika. Ko smo seveda to pročevali v zadnjih 20 letih, smo tudi ugotovili, da je varstvo podatkov v teh dokumentih ustoličeno že od samega začetka. Prva direktiva na področju varstva podatkov se ga v leto 95, pred nekaj meseci pa je Evropska unija seveda predlagala popolno prevetritev celotnega svežnja varstva podatkov. Vse to je seveda prevedlo do nove uredbe varstva podatkov, Države članice bodo sedaj to uredbo v letu 2018 prenesli v svojo zakonodajo. Mislim, da imamo zelo dobro okolje za varstvo podatkov evropskih državljanov, vseeno pa se soočamo z hudimi izzivi. Najprej obstaja seveda ravnotežje na eni strani med pravicami do dostopa do teh podatkov po drugi strani pa moramo imeti tudi varstvo teh podatkov. Treba je seveda izboljšati to ravnovesje, drugače nas posta Kitajska in ZDA tudi prehitela, kajti vse vemo, obe državi nima tako strogih predpisov, kakor mi. Potem pa še drugi ziv gre za čezmejno naravo toka osebnih podatkov. Mi imamo v Evropski uniji tudi posebne strategije, na tem področju. Dejstvo pa je, da so skoraj vsi glavni ponudniki na spletu, od Google do Amazona, tisti, ki prihajajo iz ZDA, Kitajske, Japonske, kjer pa seveda varstvo podatkov ni ta, na tako visoke ravni, kakor v Evropski uniji. Zato je težko pravzaprav te države prisiliti, da bi spoštovale naše predpise. In to si bomo seveda prizadevali v prihodnosti in to bo seveda veliki ziv za nas, ko bomo seveda želeli predpise te uredbe uveljavljati tudi zunaj Evropske unije. Potem pa še nekaj o različnih političnih opcija, ki jih imamo v Evropski uniji, to so seveda tudi glavni izzivi v Evropi in med glavne izzive štejemo. Naslednje te lahko vidite na prosonici in zato smo našli tudi številne rešitve. Najprej imamo institucionalne politike za okrepitev vloge Evropske unije in javnih organov na področju kibernetske varnosti, potem je treba seveda določiti tržne politike, tukaj imamo tri politike, prva politika recimo gre v tem, da je treba združiti zahteve na področju javnih razpisov, poleg tega pa smo tudi predlagali usklajeno standardizacijo pri izdajanju potrdil. Imamo tudi industrijske politike, ki jih je treba tudi poenotiti v Evropski uniji. Tukaj smo seveda oblikovali pet politik. Hočem recimo, da omenim samo določene politike, spodbujati dejavnosti raziskovanja, ki jih bo poganjal trg. Ne na zadnje pa želimo tudi izboljšati razpoložljivost delavcev na področju področju kibernetske varnosti. Omenil sem samo nekaj politik v okviru industrijskih politik. Čisto na koncu pa lahko omenim še politike, ki jih poganja popraševanje. Tukaj hočemo seveda povečati ozaveščenost uporabnikov, tako da bodo bolje zaščiteni pred kibernetskimi grožnjami. Vse te politične opcije smo proučili za posebno matriko. Mislim, da bi na takšen način res lahko pomagali snovalcem politik, da se odločijo za najboljšo. Poglejmo si pa še sedaj zadnje in najbolj pomembne ugotovitve same študije lahko omenim samo določene zaključke, recimo treba je zagotoviti zaupanje v digitalne storitve. To zaupanje je zelo pomembno za izgradnjo zdravega in trdnega evropskega digitalnega ekosistema. Kaj pa je glavno tveganje, to je, da lahko to uporabijo tudi tuje vlade, recimo pri vohunjenju na sami politični ravni. Treba je tudi malo prevetriti zakonodajo, tudi na področju kibernetske varnosti. Omenim lahko samo nove uredbe in direktive na področju varstva podatkov. Ne vem pa, če je to dovolj, kajti vsi vemo, da da so neevropske države tiste, ki zagotavljajo te digitalne storitve. Zato smo, kot sem že prej omenil, predvideli devet političnih opcij, da bi vse izboljšali. Pastor, a... Najlepša hvala za to predstavitev, gospod Gomez. Gospa Gomez. Dobro, bolje malo prepozno, kakor pa nikoli dobro je, da smo se prebudili. Vsi vemo, da države članice popolnoma zaostajajo na tem področju. Predvsem zato, ker nismo imeli strategije. Nismo imeli strategije za spodbujanje evropskih podjetij za razvoj ustrezne tehnologije. Poleg tega pa smo si tudi dovolili, da so druge države prevzele vodilno vlogo na tem področju. Zanima me, ali obstaja nek pregled kritične infrastrukture v Evropski uniji, recimo gre za energetska omrežja, jedrske elektrarne, ki jih je treba zaščititi, še bolje zaščititi, kakor pa v preteklosti. Zlasti na področju kibernetske varnosti. To me zanima. Potem me tudi zanima, ali imamo nek pregled pogodb, ki so jih sklenile naše vlade z nekimi temačnimi podjetji, sumljivimi podjetji iz Kitajske in Rusije, ki naj bi bili ponudniki IKT storitev, dejansko pa vredno niso, ampak so neki vohuni, digitalni vohuni iz Azije. Mislim, da tega pregleda ni, nihče se ga niti ne želi imeti vem, da številne vlade niti nočejo imeti neke preglednosti na tem področju, raje sklepajo pogodbe z sumljivimi ponudniki iz sumljivih držav in na ta način seveda bogatijo. Imeli smo tudi številne incidente ampak zdi se, da ti incidenti nikogar ne motijo in nikogar ne skrbijo. Seveda bila sem pred kratkim na japonskem z predstavniki odbora Libe in ugotovili smo, da imajo na japonskem malo drugačne standarde in določene. Če na japonska podjetja seveda hočejo upoštevati standarde GPR, ker pač hočejo biti tudi prisotni na našem trgu. In mi moramo to tudi storiti, če želimo, da bodo tuji ponudniki na naših trgih, potem morajo ti tuji ponudniki tudi spoštovati naše standarde. Soni natači, recimo, to lahko omenim. Zanima pa me, ali bomo pravzaprav izrabili našo moč, moč našega trga, da bomo silili te standarde tujim ponudnikom in tujim podjetjem ali pa ne bomo storili ničesar. Zato potrebujemo seveda veliko politične volje in moči. In če vlade tega ne razumejo, potem ne vem, mm, lahko samo sočustvujem z vami. Uh, Najlepša hvala. Bi želeli odgovoriti na to vprašanje, ampak prosim, jedrnato in kratko. Bom zelo jedrnat in tudi zelo kratek. Hvala za to vprašanje. Sveda, pri tem smemo pozabiti na številne nacionalne interese. V tem poročilu pa smo seveda izpostavili evropsko stališče, evropsko razsežnost. Ampak ta zadeva je seveda tudi tesno povezana z vojaško obrambno politiko z nacionalnimi politikami in seveda zato imajo pristojnost države članice. Imam pa nekaj konkretnih odgovorov za vas. V novi direktivi imamo tudi inventar kritične infrastrukture, to je zelo pomembno. Glede pogodb takšnega pregleda ni. Je pa res, da smo podali določene zakonodajne predloge, ki grejo v to smer. Najprej bi želeli poenotiti politike javnih razpisov v Evropski uniji. To je pomembno za evropske ponudnike, ki bodo na takšen način lahko bolje tekmovali na različnih trgih v Evropski uniji. Takšna enotnost je zelo pomembna, kajti predvideva tudi več gotovosti za naša podjetja poleg tega pa smo tudi predlagali nove politike. Želimo imeti neko evropsko raven za kibernetsko varnost, neko evropsko kakovost, ki bo zagotavljala to kibernetsko varnost in upamo tudi, da bodo tuja podjetja potem sledila našim evropskim merilom. Hočemo tudi standardizirati ostale medle na tem področju, tako da bomo imeli več evropskega pri uporabi teh standardov glede enise. Kot sem že prepovedal, želimo okrepiti njeno vlogo, kajti pripričani smo, da lahko enisa ima tukaj resnično dodano vrednost. Najlepša hvala, hvala za to predstavitev, hvala tudi za vse odgovore, gospod Rivera Pastor. Sedaj pa predlagam, da se takoj lotimo naslednje točke na dnevnem redu. Zajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi. Takoj bom dala besedo poročevalki gospe Grisbek, ki nam bo predstavila predloge sprememb. Kar nekaj jih je. 210. Potem pa bom dala besedo še ostalim kolegom. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Drage kolegice in kolegi, Pred približno enim mesecem sem vam predstavila predlog poročila v zvezi s predlogom komisije, ki se nanaša na uredbo o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi. Rok za uložitev predlogov sprememb je bil 26. oktober. 210 predlogov sprememb smo prejeli. Vesela sem, da ste vse skupine uložile toliko predlogov k temu predlogu uredbe. Zdaj se mi zdi, da smo vsi dosegli soglasje glede tega zakonodajnega predloga, kar je pomembno. Je pa to pomembno tudi zato, ker je to besedilo ključnega pomena v boju proti financiranju terorizma in organiziranega kriminala v Evropi. Težko je omeniti 210 predlogov sprememb, zelo na hitro bom preletela te predloge, podala par kratkih komentarjev glede predlogov sprememb. Takole na prvi pogled, zgolj kaj ti prihodni teden nas čaka sestanek poročevalcev v Senci, kjer se bomo lahko tudi bolj poglobljeno pogovorili o tem. Našli bomo, upam, tudi kompromisne predloge. Imam pa štiri splošne pripombe, preden dam kolegom besedo. Najprej, tu je cel niz predlogov sprememb, ki naj bi izboljšali hitrost, učinkovitost postopkov vzajemnega priznavanja odred po zamrznitvi in zaplembi premoženske koristi, ki je nastala iz kriminalnih dejavnosti. Gre za predloge, ki se nanašajo na sodelovanje med pristojnimi organi, ki si morajo izminjati informacije. Sama podpiram ta pristop in vse predloge sprememb, ki gredo v to smer. To je bistvenega pomena, zato ker potrebujemo instrument, ki bo deloval, ki bo konkreten, ki bo hiter, ki bo učinkovit, zato da bodo policijski organi pravosodni organi v vsakodnevnem življenju na terenu tudi hitro ukrepali, kadarkoli se bodo znašli s to vrstnimi sredstvi, naj se gre za blago ali denar, ki je nastal na podlagi kriminalnih dejavnosti. To velja seveda še posebej za policijske organe. Potem imam še par pripomp v zvezi z drugim sklopom predlogov sprememb strani skoraj do vseh političnih skupin so bile uloženi, nanašajo pa se na temeljne pravice in na vključitev slavne določbe o nepriznavanju in neizvrševanju odred po zamrznitvi in zaplembi, v primeru, če bi le to temeljilo na nespoštovanju temeljnih pravic. Gre za to povezavo, ki jo izpostavljate kot pogoj. Tega se Sama veselim, ker se s tem strinjam v parlamentu, že več let namreč branimo to stališče. Zato sem vesela, da ste kolegi uložili to vrstne predloge sprememb, ki izpostavljajo ta vidik. Potem je tu tretja pripomba v zvezi s tretjim sklopom predlogov sprememb, ki se nanašajo na področje uporabe uredbe. Nekateri ali večina predlogov pravijo, da bi morali področje uporabe uredbe razširiti na civilno področje, na upravno področje, na fiskalno področje. To je zelo pomembno vprašanje. Je bolj strukturne narave, kar pomeni, da je po svoji naravi tudi bolj občutljivo vprašanje. Zato se bomo morali skupaj pogovoriti, da najdemo nek modus vivendi, ki bo dosleden in skladen z določbami. Potem pa se bomo še enkrat pogovarjali na sestanku poročevalcev v senci o tem, ali lahko najdemo skupni imenovalec, ko gre za preventivno zaplembo. Se pravi, ko gre za zaplembo, ki poteka neodvisno od sodne odločbe, torej brez obsodbe. In še četrti sklop pripomb, ki se nanaša na četrti sklop predlogov sprememb. Pomembno je, da na evropski ravni znotraj držav članic spodbujamo optimalno upravljanje z zamrznenimi in zaplenjenimi sredstvi in premoženjem. V predlogu komisije piše, da bi lahko ponovno uporabili ta sredstva, naprimer, ko gre za poplačilo družinskih članov žrtev, pa naj se gre za žrtve terorizma ali organiziranega kriminala, ta sredstva bi lahko uporabili tudi potem v socialne namene. Veliko predlogov sprememb govori torej o tem vprašanju. Zelo pomembno je, da na njih še malo delamo in jih uskladimo. Mimo grede naj omenim še to, da 98,9 odstotkov, skoraj da 100 odstotkov domnevnega kriminalnega premoženja ni zaplenjenega, kar pomeni, da imamo zelo veliko manevrskega prostora, ki je še daleč od tega, da bi bil zanemrljiv. Toliko v parih besedah, kolegice in kolegi, v zvezi s tem. Mi predlogi sprememb, 210 jih je bilo vloženih, štiri sklope pripomb sem vam podala s tem v zvezi. Zdaj pa vam bom prisluhnila ker me zanima, kje bi želeli dati povdarek ali imate morda še kakšno vprašanje ali pa če bi želeli bolj podrobno obrazložiti vsebino svojih predlogov sprememb. Naj zgolj povdarim, da je ta novi instrument izjemno pomemben. Gre za instrument v naboru orodij, ki ga imamo na voljo za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Upam, da bomo še naprej dobro delali. Hvala. Much, uh... Najlepša hvala za to predstavitev. Sedaj vam dala besedo poročevalcem v senci. Luše. Gospod Polje, zahvala lepa, gospa predsedujoča. Poročevalka je podala svoj predlog, slišali smo, kakšni so predlogi sprememb. Različne politične skupine so zelo enotne, ko gre za temeljne elemente te uredbe, ki jo je predložila komisija, kar me veseli. Mislim pa, da bi morali zaplenjeno premoženje ustrezno upravljati, spodbujati bi morali zakonitost, takšno premoženje bi morali uporabiti v socialnem, gospodarskem interesu tistih, skupnosti, ki so jih kriminalne združbe in teroristi najbolj prizadeli. Če pogledamo naprimer italijanski pravosodni sistem, znotraj italijanskega sistema je zamrznitev skupaj z zaplembo namenjena ne samo temu, da se ušivijo kriminalne združbe, temveč da bi zagotovili načelo zakonitosti. Zaplenjeno premoženje lahko porabimo v socialnem in gospodarskem interesu skupnosti. Sto prvi predlog spremembe, ki sem ga uložil, govori o tem, tudi v predlogu 253 je govora o tem. Bi vas pa rad opozoril še na druge predloge sprememb 99, 100, 251 in 252. Uvodna izjava 33, člena 32, 4 gre za upravljanje s tem premoženjem, ki je bilo zaplenjeno ali zamrznjeno. Gre za predloge, ki bodo, upam, naleteli na vašo podporo. Zato, ker se mi zdi, da bi lahko s tem pozitivno obarvali to uredbo in poslali jasno sporočilo v zvezi z iskreno solidarnostjo. Kar zadeva očkodnino, ki naj bi jo plačali tudi družinskim članom vseh uradnikov, ki so umrli v preiskavi, kriminalnih dejanj in terorizma, to očkodnino bi morali zagotoviti. Mislim, da bi morali zagotoviti tudi več sredstev za boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu na evropski ravni. Predlagam, da bi del zaplenjenega premoženja na ravni držav članic prenesli v proračun Evropske unije, ker bi s tem lahko zagotovili dodatna finančna sredstva za delovanje Europola in Evropskega centra za boj proti terorizmu. Kar zadeva člen 3.1, predlagam še dodatne navedbe kaznjivih dejanj, naprimer tudi, ko gre za nezakonito upravljanje z odpadki, trgovanje z odpadki in tako naprej. V Italiji imamo precej izkušen s tem. Spoštovati moramo tudi veljavno zakonodajo v Italiji, ki se nanaša na zaplembo in zamrznitev tovrstnih sredstev. 31.1.B predlog spremembe 254 gre za izvajanje odredbe o zaplembi premoženja nad 500 milijonov evrov. 10 odstotkov je treba dodeliti državi izdaje in državi izvršitve. To je tudi skladno s tem, kar predlagajo kolegi skupine socialistov Marija Grapini in Emilija Pavel, predlog 244 govori o tem. Sem poročevalec osenci iz JLE, zato bi se rad zahvalil Nuno Melu, Akslu Vosu in kolegi Radevu za uložene predloge spremembe. Melo in Vos preko skupnih predlogov 89, 202, 206 in tako naprej, ki so izrazili podporo poročevalki. Tam ste povzeli tudi določene določbe iz direktive 214, ki se nanaša na evropski preiskovalni nalog. Mislim, da bi morali upoštevati ta model tudi pri prihodnih instrumentih, ki se nanašajo na vzajemno priznavanje. Na koncu bi se rad zahvalil poročevalki za izraženo pripravljenost za delo. Zagotovo bo skupno delo še toliko bolj očitno na sestankih, ki so načrtovani v kratkem. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod Pavel. I would, I, I would uh, Najprej bi se rad zahvalil poročevalki, pa tudi vsem poročevalcem v senci za vse upravljeno delo. Mislim, da nam bo uspelo doseči res zelo dobro kompromisno rešitev. Res sem vesel, da so se poročevalci v senci zelo dobro uskladili zlasti glede količine denarja, ki ga bomo dobili iz same odredbe o zamrznitvi in zaplembi in da bomo imeli tudi podobne pogoje glede države izvršitve in zajadelice. Pomembno pa je tudi spoštovati sam domet te uredbe, ki je omejena na kazenske postopke. Skladno z členom 82.1b pogodbe o delovanju Evropske unije, sedaj o tem nas čakajo še razprave ki bodo potekali naslednji teden glede razlogov za nepriznavanje, pa je treba tudi zagotoviti, da bomo vsi razumeli vse pravne razloge. Zato treba je razlikovati med obveznimi in prostovoljnimi pravnimi razlogi. Tukaj imamo v mislih Evropski nalog za prijetje. Zato sem ta zadevni člen razdelil na dva dela moramo imeti seveda enako razlago na tem področju na ravni Evropske unije. Poskrbiti moramo tudi za to, da se bodo temeljne soboščine spoštovale in zato sem se v svojem delu sredočil zlasti na varovalke za deležnike. Mislim, da bomo našli zelo dobre kompromisne rešitve in na takšen način se bomo bolje zaporstavili organiziranemu kriminalnemu terorizmu. Hvala lepa, gospa Makovej. Hvala lepa, draga Natali, spoštovane kolegice in kolegi. Vesela sem, da bomo eventualno sprejeli uredbo, ki se bo takoj začela izvajati v vseh državah članicah. Nacionalne odredbe o zamrznitvi in zaplembi bodo s tem postale zvršljive tudi v drugih državah članicah. Vzajemno priznavanje in vzajemno izvrševanje odredb o zamrznitvi in zaplembi je pomembno. Seveda je bilo vloženih kar nekaj predlogov sprememb, vsak jih je vlagal skladno s svojimi interesi, nekatere sem tudi sama vložila ki se nanašajo predvsem na uporabo te uredbe pri vseh primerih zaplembe. Se pravi, ne zgolj pri klasičnih kazenskopravnih zaplembah ali pri zaplembah, ki se izvajajo izven kazenske obsodbe. Gre tudi naprimer za zaplembe, v okviru upravnih, civilno-pravnih postopkov, ko gre za zaplembo premoženja tretje osebe. Skratka, želim zajeti vse tiste situacije, kjer je zaplemba pomembna, če želimo izterjati sredstva, ki so bila ukradena ali pridobljena na nezakonit način s pomočjo goljufi, pranja denarja, korupcije ali s pomočjo drugih kaznjevih dejanj. Še en predlog spremembe, ki sem ga vložila, se nanaša na stroge roke in tudi na standardizirane obrazce za vse nacionalne odredbe. Te bi morali biti identične, imeti enak format, zato da bi se izognili nepotrebnim zamudam in nesporazumom. ne vem, da bo ena država napačno izpolnila obrazec, druga država pa tega obrazca potem ne bo priznala. Če se želimo izogniti vsem tem tehničnim težavam, potrebujemo stroge roke in standardizirane obrazce za vse države, za vse organe, policijske in pravosodne. Vse tiste, ki lahko izdajajo to vrstne odredbo o zamrznitvi in zaplembi. potem so tu še razlogi za nepriznavanje in neizvrševanje odredb. Razlogi za zavrnitev ne bi smeli biti vezani na imuniteto. Če je v državi, v kateri naj bi se izvajala ta uredba, v veljavi tudi več določb, ki se nanašajo na privilegije in imunitete nekaterih poslancev ali uradnikov. Imuniteto bi sama črtala iz razlogov za nepriznavanje. Potem so tu še pravice žrtev. Zelo pomembno je, da žrtve prejmejo odškodnino. Sama sem seznanjena s sistemom iz Italije. Del zaplenjenega denarja se porabi za to, da socialno nadomestijo, žrtve ustvarjajo delovna mesta in tako naprej. Dobro bi bilo, če bi upoštevali tudi to možnost, če je to omenjeno v direktivi o zaplembi premoženja iz leta 2014, še toliko bolje. Toliko na kratko o predlogih sprememb, ki sem jih uložila, o tem se bomo zagotovo še pogovarjali na sestanku poročevalcev v Senci. Hvala lepa, gospa Spinelli. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Še enkrat bi se rada zahvalila Natali Grisbek za odlično poročilo. Še posebej za predloge sprememb, ki odločno zahtevajo spoštovanje temeljnih pravic in tudi postopkovna jamstva, ter ko gre za socialno uporabo zaplenjenega premoženja. Želimo izplačati očkodnino žrtvam in družinskim članom žrtev. Ta uredba je zelo dragocen instrument, če želimo okrepiti večjo učinkovitost pri odpornosti na organiziran kriminal. V Italiji se je zgodilo nekaj zelo pomembnega za njeno demokracijo, namreč mi smo zakonitost razširili na celotno ozemlje. Želimo pokazati, da različne kriminalne združbe, govorimo o mafiji, o, o Andrangeti, o tudi novih kriminalnih združbah, ki se ne imenujejo ravno mafija ali mafijske združbe, ki pa de facto so mafijske združbe, želimo pokazati, da te organizacije niso nepremagljive. Po mojem mnenju je zelo pomemben predlog 31, Natali. K razlogom za nepriznavanje in neizvrševanje odredb o zamrznitvi in zaplembi dodaja tudi situacije, v katerih obstajajo resni razlogi, da bo izvajanje te uredbe neskladno z členom 6 pogodbe o delovanju Unije in listine. Sama podpiram številne predloge sprememb poročevalke. Sem pa vložila tudi predloge sprememb, ki se nanašajo na to, da bi morali spoštovati in okrepiti temeljne pravice ter postopkovna jamstva, še posebej v primerih vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi, ki ne temelijo na obsodbi in ko gre za tako imenovano razširjeno zaplembo. Na koncu bi rada omenila še en predlog spremembe, ki sem ga vložila ki ni nepomemben, gre pa za pravico do informacij, ki jih moramo posredovati vsem zainteresiranim osebam. Hvala lepa, Natali. Hvala lepa, gospod Korao. Hvala lepa. Tudi sam se zahvaljujem poročevalki za dobro upravljeno delo in tudi za dosežen dogovor. Sam sem večkrat lahko že podaril, da je bistveni cilj te uredbe, pa tudi drugih zakonodajnih predlogov, ki se trenutno obravnavajo v parlamentu, ta, da prizadanemo premožensko korist nastalo s kriminalnimi dejavnostmi. Preko predlogov sprememb smo skušali povdariti ta vidik, zato ker želimo, da bi čim hitreje in čim bolj učinkovito poskrbeli za vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi. Nam se zdi to eden od najbolj učinkovitih sredstev v boju proti organiziranemu kriminalu. Želimo zagotoviti učinkovitost tega mehanizma, zato moramo poskrbeti za to, da se bodo vse odredbe, ki se izdajajo v postopku, ki vodi do kazenske obsodbe, tudi izvajali. Pa naj se gre za razširjeno zaplembo, zaplembo v odnosu do tretjih oseb, zaplembah, ki temeljijo na obsodbi. Vse seveda pod pogojem, da bodo odredbe izdane v okviru postopka, ki velja za nacionalne sodnike in ki bo spoštoval tudi ključne elemente kazenskega postopka. Enako velja tudi za druge postopke, ne nujno kazenske, ki pa vsebujejo elemente kazensko-pravnih postopkov. Moja država Italija je sprejela tudi ukrepe za izvajanje odred po zaplembi, ki ne temelijo nujno na obsodbi. Ta instrument se je pokazal kot izjemno učinkovit. Italijanski organi ga še naprej uporabljajo, zato da bi prizadeli kriminalne združbe. Prizadanemo pa jih tam, kjer jih najbolj boli, pri premoženju. Ta problem zadeva vse države članice, zdaj imamo priložnost, da dosežemo rezultat. Organizirane kriminalne združbe delujejo kot neke kriminalne multinacionalke, sredstva, ki jih pridobijo, uporabijo ne samo v državi, kjer so pridobile ta sredstva, temveč povsod, sredstva potem pricrljajo tudi v zakonito gospodarstvo organi odkrivanja in preiskovanja ter pregona morajo med seboj bolje sodelovati v vseh državah članicah, da ne bo ta denar končal v zakonitem gospodarstvu drugih držav. Boriti se moramo proti temu raku. Poročevalki bi rad zagotovil, da bomo z njo v celoti sodelovali v nadaljnih pogajanjih, ko bomo predelevali skupno stališče parlamenta. Upam, da se bodo sprožila čim hitreje tudi medinstitucionalna pogajanja, zato da čim hitreje sklenemo to uredbo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Korao. Zdaj pa besedo predajam nazaj poročevalki, gospe Grizbek, če bi želela kaj dodati. Merci. Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, poročevalcem v senci, hvala za vložene predloge sprememb, pa tudi za prispevke v tej razpravi. Različne zamisli, pripombe smo slišali. O tem se bomo podrobno še pogovarjali, ne bom se vračala nazaj na vse, kar smo slišali. Pribeležila sem si vaše pripombe, ampak nasplošno se mi zdi, da se vsi strinjamo glede tega, da obstaja močna politična volja, tudi ko gre za sistem nadomestil in očkodnin žrtvam. Strinjamo se, kot je rekel ravno kar kolega Poljeze, da so zelo zanimive te ideje v zvezi z nadaljno uporabo zaplenjenega premoženja. Mislim pa, da bi morali razmišljati tudi o tem, kako lahko Europol izterja kakšna sredstva. Zanimiva, originalna zamisel, ampak se bomo še podrobno pogovorili. Tudi, ko gre za razloge za zavrnitev, naprimer pri privilegiranih osebah, osebah, ki lahko veljavljajo imuniteto. Tudi o tem bomo govorili, želimo zagotoviti skupne pravice za vse. Veliko pripomb imam, sem si jih pribeležila, s tem bo razprava v torek še toliko bogatejša. Mislim, da s tem krepimo smisel tega besedila, ki je namenjeno obrambi demokracije. evropske demokracije, s temi sistemi pregona proti mafijskim sistemom, ki ne poznajo meja in ki nas silijo in od nas pravzaprav terjajo, da na evropski ravni sprejmemo kakšen učinkovit ukrep. Mi si želimo zagotoviti učinkovita urodja, s katerimi bomo lahko še bolj odločno preganjali kriminalne dejavnosti in se borili proti vsem tistemu, kar je lastno tem kriminalnim organizacijam. Hvala lepo vsem kolegicam in kolegom. V celoti podpiram to, kar je povedal kolega Korao. Upam, da bomo sprejeli dobre kompromise, da bomo čim hitreje lahko glasovali, da bomo lahko s svetom hitro sprejeli odločitev o začetku pogajanj. Prav je, da branimo pravice žrtev, pa tudi temeljne načele evropske demokracije. Hvala. You, hvala lepa, gospa Grisbek, hvala lepa, kolegice in kolegi, za vaše sodelovanje. Zdaj pa se bomo kar takoj lotili naslednje točke na dnevnem redu. Evropska komisija bo podala predstavitev v zvezi s šestimi sporazumi. In sicer med Evropsko unijo in Mauriciusom, med St. Kitsom in Nevisom, med Antiguo in Barbudo, Republiko Sejšeli, Zvezo Bahami in Barbadosom. Samo postopkovne predloge bomo upoštevali, poročevalec je kolega Pavel. Najprej bom dala besedo predstavniku Evropske komisije, da predstavi te dosjeje, potem besedo dobi poročevalec in člani, ki se želijo oglasiti v razpravi. Komisija, izvolite. Thank you, madam. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane članice in člani. Ti sporazumi spreminjajo obstoječe sporazume o odpravi vizumov za kratkoročno prebivanje iz leta 2009. Vse skupaj temeli na sklepu iz leta 2014. Gre za tri vrste tehničnih sprememb. Kot prvo, spreminja se opredelitev kratkoročnega bivanja. Tri mesece v šestmesečnem obdobju gre za 90-dnevno obdobje, kadarkoli v 180-dnevnem obdobju obdobju skladno šengenskim zakonikom in s ostalimi sporazumi o odpravi vizumske obveznosti. Nekoliko smo spremenili sklepne določbe o prekinitvi, to smo uskladili z besedilom druge generacije sporazumov o odpravi vizumov iz leta 2015 in 2016. Thirdly, in tretje, skupnost smo zdaj zamenjali za Unija. Imamo tudi dve skupni izjavi, najprej, ko gre za pridružene države in ko gre za tolmačenje 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Naj podam še zadnje informacije v zvezi s premembo teh sporazumov, ki jo je uvedla komisija 17. in 18. julija. Svet je zdaj sprejel sklep o podpisu 6. novembra. Kot je bilo pojasnjeno v pismu gospoda Ruteja, to ste prejeli letos, podoben sporazum sklepamo tudi z Brazilijo. Pogajanja smo zaključili, sporazumi pri Braziliji imamo dva, sporazuma za diplomatske potne liste in navadne potne liste. Ta dva sporazuma sta bila 31. oktobra parafirana. To bi bilo vse. Hvala lepa, gospa predsedujoča. I... Hvala lepa, besedo zdaj predajam poročevalcu gospodu Pavlu. Hvala še enkrat predsedujoča, hvala lepa komisiji za to izjavo. Pozdravljamo predlog komisije v zvezi s skupnimi sporazumi, ki se nanašajo na sklep sveta za teh šest držav. Ne bom omenjal vseh teh šest držav še enkrat, ker želim biti nekoliko bolj kratek v tej predstavitvi. Sporazumi o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje predstavljajo, po mojem mnenju, neke vrste kulminacijo poglabljanja odnosov med Evropsko unijo in temi šestimi državami, ki se tu omenjajo. Sporazumi zagotavljajo brezvizumsko potovanje, tudi to smo že slišali, in sicer za državljane Evropske unije in državljane teh šestih držav, ko potujejo na ozemlje drugih pogodbenic in sicer za maksimalno obdobje 90 dni znotraj katerega koli 180-dnevnega obdobja. Ta odprava vizumov zadeva vse kategorije oseb, običajne osebe, uradnike, diplomate, imetnike posebnih potnih listov, za vse oblike potovanja, razen ko gre za potovanje za namenom opravljanja plačane dejavnosti. Te sporozume smo uskladili tudi zadnjo uredbo na tem področju. Rad bi opozoril komisijo, da bo spremenila vse odprave vizumov, tako ko bo stopil v veljavo sistem vstopa in izstopa. Romunija in Bolgarija nista še članici Schengna, ampak sodelujete pri pogajanjih o sistemu vstopa in izstopa. Obe državi že imata pasiven dostop do tega po glasovanju na plenarnem zasedanju v prejšnji mesec. Zanima me, kako bodo vse te spremembe vplivali na sporozum komisije. Uh, eh, Hvala, gospod Pavel. Gospa Veržja. Oui. Nisem se nameravala oglasiti, ker je ta dosir precej tehnične narave, gre za prilagoditve. Na koncu bomo poenostavili prost pretok naših državljanov, ki želijo biti turisti na teh lepih otokih, tako da sama s tem nima nobenih težav. Mislim, da tu ni kakšne težave z vzajemnostjo. Ampak to ni problem. Sama sem imela veselje sodelovanja z gospod Gabriel pri pripravi sporazumov in sistematično smo ustrajali na tem, da ti sporazumi ne smejo biti predloženi, če so jih že začeli izvajati. Ampak zdaj slišim, da naj bi podpisali še sporazum z Brazilijo, ki je bil parafiran 31. oktobra. Ali se komisija dela norca iz parlamenta? Ne vem, kako naj zdaj to pojasnim. Pravice Evropskega parlamenta je treba spoštovati. Na nas se niste obrnili predan je tratni sporazum začel veljati, kar se mi ne zdi prav. Gospa predsedujoča, mislim, da bi morali sklicati sejo koordinatorjev, protestirati bi morali pri komisiji. Gospa Gabriel je to že zahtevala, večkrat smo to izpostavili, zato se mi zdi, da bi bilo dobro, če bi. En dan komisija pač vzela na znanje to, da mi nismo tu zato, da bomo zgolj dali svoje soglasje k sporazumom, temveč se nameravamo o njih pogajati, sicer pogodba nima smisla. Hvala, gospa Valero. <clears throat> Ja, prate svenske. Najlepša hvala, govorila bom švedsko, tako da si nataknite slušalke. V skupini zelenih podpiramo odpravo vizumskega režima za številne države. Želimo si, da bi odpravili med državami čim večje število vir, želimo odpreti meje. To je nekaj pozitivnega ne samo za Evropo, temveč za celoten svet. S tem bomo seveda ustvarili tudi bolj odprte družbe v Evropski uniji in tudi v drugih državah po svetu. Vzpostavili bomo stike med različnimi deli sveta. Vizumske zahteve smo odpravili pri mnogih državah. Upam, da bomo uspeli odpraviti te zahteve še pri številnih drugih. Ampak vzpostavlja se nek paralelni sistem. Gre za sistem vstopa in stopa. Na nek način izgubljamo tisto, kar smo pridobili pri odpravi vizumov. Upam, da boste upoštevali tudi stališče parlamenta, ki je bilo izglasovano. Upam tudi, da bomo lahko odpravili nekatele dele predloga komisije. Da se bomo lahko torej znebili tistih elementov, ki sodijo v ETRS, primer izobraževanje. S tem bi lahko ustvarili še strožje z vizumske zahteve. Gospod Rodev. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, govorimo o predlogu spremembe teh sporazumov. Gre za tehnične spremembe, ki upoštevajo spremembe, do katerih je prišlo v evropski zakonodaji. Ta zakonodaja je začela veljati leta 2014 ti sporazumi pa ne bodo upoštevali naprimer drugih sprememb, ki so bile unešene v druge pomembne zakonodajne akte. Mislim, da bi morali upoštevati tudi to, da sporazumi s številnimi državami obstajajo že več let. Sam sem poročevalec v Senci in se mi zdi, da bi morali dati zeleno luč za vse te sporazume. Hvala. Hvala, gospod Radev. Komisija je prejela vprašanja, tako da ji zdaj predajam besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala za vsa ta vprašanja v zvezi z Romunijo in Bolgarijo. Moram reči, da to spoh ne bo verjetno težava do leta 2020 za Bolgarijo in Romunijo. Takrat naj bi začel veljati sistem vstopa in izstopa. Obe državi že zdaj v celoti izvajata šengensko zakonodajo. Ampak poleg Bolgarije in Romunije pa to lahko problem za Hrvaško, manj verjetno za Cipr. To bi v vsakem primeru veljalo za vse sporazume odpravi vizumov. Govorimo o skoraj da 30 sporazumih, ne zgolj o teh šestih, o katerih je govora danes. Zato zdaj v prvi vrsti ciljamo na to, da bi poenotili vse sporazume o odpravi vizumov. Želim odgovoriti tudi na vprašanje gospe Vržja. Usklajujemo te sporazume za evropsko zakonodajo, ki je že bila sprejeta strani parlamenta in sveta. Gre zgolj za tehnične spremembe. V vsakem primeru pa nismo imeli mandata, da bi ta okvir presegli. Kot veste, je sistem vstopa izstopa predstavlja nekaj relativno novega. Uredba s tem v zvezi je bila sprejeta šele v ponedeljek. Ko bo začela veljati uredba, bomo sprejeli dodatne ukrepe in dosledno obravnavali vse sporazume o odpravi vizumov. Kar pa zadeva drugo vprašanje. Mislim, da je prišlo do nesporazuma. Naj pojasnim, da sporazum z Brazilijo ni začel veljati oziroma nista začela veljati. Parlament smo na začetku pogajanj o tem obvestili. 8. avgusta je gospod Rute poslal predsedniku odbora Libe. To priložnost bi izkoristili tudi zato, čeprav tega ni na dnevnem redu, da vas obvestimo o tem, kako potekajo pogajanja. Pogajanja smo zaključili. Te tri spremembe želimo, tehnične spremembe želimo zdaj izvesti v praksi. Ta dva sporazuma z Brazilijo bomo s pomočjo teh sprememb poenotili z obstoječo evropsko zakonodajo na tem področju. Komisija pa v vsakem primeru še ni sprejela predlogov v zvezi s sklepom sveta za podpis in soglasje. Zelo na začetku procesa smo. Ko bosta predloga sprejela, sprejeta, ju bomo posredovali svetu in parlamentu. Takrat pa bomo v vsakem primeru potrebovali soglasje parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa. Poročevalec bi želeli še kaj dodati, gospod Pavel. Okay. Hvala lepa. V odboru Libe naj bi 19. in 20. februarja predstavili to poročilo. Hvala za sodelovanje. Zdaj pa še zadnja točka na dnevnem redu. Upam, da ste vsi prisotni, zato da lahko začnemo s to točko. Gre pa za poročilo Evropske komisije o napredku Bolgarije in Romunije v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje. podali nam bodo predstavitev zadnjega poročila, ki je bilo objavljeno 15. novembra letos. Direktor pa bo podal predstavitev. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. S veseljem bom izkoristil to priložnost, da na hitro predstavim obe poročili. Odbor se verjetno spominja, da je januarja komisija pripravila poročila o novem pristopu in ta, to poročilo, ki je zdaj pred vami, je treba obravnavati kot posodobitev oziroma predstavitev najnovejših informacij. Gre za deset let izvajanja tega mehanizma in skušamo opredeliti dolgoročne trende in na zadevo pogledati z splošne perspektive. Gre za zadnje ključne korake, ki jih morata Bolgarija in Romunija izvesti, da bi dosegli in izpolnili še zadnja preostala merila. Komisija potem lahko sklene, da se mehanizem preneha izvajati. Razen, če bi prišlo do nazadovanja, se mehanizem zaključi uspešno in upamo, da se bo mehanizem prenehal izvajati še v času trenutnega mandata komisije. Komisija ima tudi še vedno zavezo, da v tesnem sodelovanju z Bolgarijo in Romunijo ter njunimi organi, civilno družbo in drugimi državami članicami sodeluje. Še nekaj besed o obeh državah. Kar se tiče Bolgarije, je poročilo izdano januarja našlo 17 priporočil in to poročilo sklepa, da je prišlo do velikega napredka. Reforme so ponovno dobile na zagonu od maja in ponovno so se lotili tistih področji dela, ker so začasno stavili leta 2016. Vlada je izvedla kar nekaj bistvenih reform še letos. Izvolili so tudi novi vrhovni pravosodni svet in to je tudi podelilo nov zagon delu in priložnost, da zagotovijo neodvisno sprejemanja odločitev. Uporabili so tudi načelo eh, en sodnik, en glas. Eh, druga vprašanja, ki jih še pokrivajo priporočila, so imenovanja in porazdelitev dela med sodišči. Gre tudi za delo pravosodnih organov, ki imajo zdaj nove pristojnosti. Potem so tu še druga priporočila o zvezi s follow-upom lanskoletne analize toživstva in sistema kazenskih postopkov. Glavna tema poročila je tudi vključujoč zakonodajni postopek, ki zajema javno razpravo in posvetovanje z delnimi deležniki civilno, eh, v zvezi s čimer je civilna družba izrazila določene pomisleke. To pa je ključnega pomena, če želijo zagotoviti vzdržnost reform. Boj proti korupciji je bil izpostavljen v januarskem poročilu, kot področje, kjer naj bi napredek dosegali najpočasneje. Glavno priporočilo je bila celovita reforma zakonodajnega okvira ter vzpostavitev agencije za boj proti korupciji. Novo zakonodajo zdaj obravnava nacionalna skupščina, potrebovali pa bodo še nekaj dela, preden bo nova institucija lahko začela izvajati svoje delo. Priporočila kažejo tudi na potrebo po jasnem načrtu, da bi odpravili pomankljivosti, s katerimi se še vedno soočajo pri boju proti korupciji eh, in potrebujejo tudi ustrezen mehanizem, tako da bi izvajali učinkovite preiskave in ustrezno preganjali korupcijo. Treba je tudi preprečiti korupcijo v vladi. Priporočilo vsebuje jasna priporočila, kako odpravljati ta tveganja in prvih korakov so se v tej državi že lotili. Kar se tiče zadnjega merila, boj proti organiziranemu kriminalu, je poročilo iz januarja 2017 priznalo razvoj na tem področju v zadnjih desetih letih leta 2012 so že pričeli z ustreznim delom in izrekli sodbe proti organiziranemu kriminalu in zasegli sredstva, ki so bila pridobljena kot rezultat organiziranega kriminala. Takšnega dela se pa ne sme ogroziti mm, z institucionalnimi spremembami, do katerih zdaj prihaja. Za Bolgarijo torej lahko sklenemo naslednje. Sicer nobenega izmed meril še niso zadovoljivo dosegli, obstaja pa politična volja in odločitve, da dosežejo napredek. Bolgarija pa tudi mora upoštevati priporočila izrečena v okviru CVM v prihodnosti. Zdaj pa še Romunija. Iz poročila januarja je jasno, da je Romunija dosegla napredek. Številne reforme so že skoraj da dokončane, tista na področju pravosodja je izkazala profesionalnost in zanesljivost romunskih organov. To se je pokazalo tudi v dobrih rezultatih pravosodnih organov, ko so se ti borili proti korupciji. Januarsko poročilo je opredelilo 12 ključnih priporočil, v zvezi z odgovornostjo, ki jo zahtevamo od romunskih organov. Ko gre za zagotavljanje notrih varoval, ki jih potrebujejo, da dosežejo ustrezne rezultate. To poročilo CVM je ugotovilo, da je prišlo do napredka pri več priporočilih. Bom naštel ta področja enega za drugim. Neodvisnost pravosodja, priporočila se tam osredotočajo na dvoje prva točka zahteva neodvisen in zanesljiv sistem za imenovanje vrhovnih toživcev, kar je podprla tudi Beneška komisija. Gre za del sprememb, ki so predlagane v zakonodajno področju pravosodja. Treba je zagotoviti neodvisnost pravosodnih organov, Izvajanje zakonodaje na tem področju pa bo pokazalo, ali bo dosežen učinek že tudi zadovoljiv. Kar se tiče reforme pravosodja, eh, smo želeli, da se zagotovi transparenten zakonodajni postopek, ki upošteva posvetovanja s pravosodnimi organi in drugimi deležniki. Sicer so dosegli napredek na nekaterih področjih, ampak poročilo opredeljuje tudi nekaj področji, kjer so se soočali s težavami. Od januarskega poročila je bilo sprejetih več ukrepov, o katerih pa se niso posvetovali. Zdaj bi vzpostavljen poseben odbor v parlamentu, da bi spodbujal dialog med parlamentom, pravosodno vejo in to bo morda pripomoglo k predvidljivemu procesu sprejemanja sprememb. Neodvisnost pravosodja je vsekakor pomemben element, če želi država izpolniti obveznosti iz CVM. Svet sodnikov je pričel delovati januarja in izkazal je pripravljenost, da se sooči s težkimi nalogami. Kar se tiče integritete, so tudi izvedli pomembne korake glede priporočila sistema preprečevanja, ki ne bi preprečeval na vzkrižje interesov pri javnih naročilih. Zdaj to že prinaša prve rezultate. Še eno priporočilo je bilo transparentnost parlamentarnega follow-upa v zvezi s prečevanjem na vzkrižja interesov. Procesi tu še tečejo, saj parlament eh, ni vedno izrekel sankcij ki bi omogočile hiter napredek pri doseganju tega priporočila. Kar se tiče boja proti korupciji na visoki ravni, januarsko poročilo sklepa, da delo še vedno opravljajo. Zdaj s tem je bilo izdano eno priporočilo januarja in sicer odgovornost pri spremanju odločitev odzema imunitete poslancev. Treba je dokazati, da so odločitve objektivno utemeljene na tem področju, poročilo pa sklepa, da potrebujejo še več napredka na tem področju. In še za konec boj proti korupciji. Poročilo pozdravlja korake, ki so jih v tej državi sprejeli. Sprejeli so strategijo, ampak potrebujo pa še več dela in tudi politične prioritete. Potem pa še zadnje priporočilo v zvezi z nacionalno agencijo za upravljanje zaseženih sredstev. Tam pa so dosegli velik napredek. Sicer smo torej opazili kar precej napredka pri nekaterih priporočilih, ponekod druge pa se je zagon izgubil. Prav tako se je pojavilo tveganje, da bi eh, morali znova odpreti vprašanja, ki naj bi že bila zaključena. Prav tako se je postavila pod vprašaj neodvisnost eh, pravosodja in vse to so vidiki, ki nas še vedno skrbijo. Komisija meni, da bomo, bodo z ustreznim sodelovanjem med državo, organi in družbo spoštovali prejšnje dosežke, zagotovili neodvisnost pravosodja in tako bo Romunija tudi lahko izpolnila vsa ostala priporočila CVM, ki ji še ostajajo. Za zaključek obe poročili lahko obravnavamo kot neko uh, umestno točko in lahko pričakujete Naslednja poročila prihodnje leto bo pa komisija tesno sodelovala z obema državama. Hvala. Hvala, gospod Slith. Štirje so se prijavili k besedi, štirje kolegi, gospa Makove, gospod Radev, gospod Murijano in gospa Gomeš. Še gospa Sipel, gospod Stanišev. Gospa Makove, izvolite. Mulțumesc. Um... Hvala, gospa predsedujoča. Gre za najstrožje sporočilo, ki ga je Evropska komisija poslala Romuniji. Tu mislim na vsa poročila mehanizma za sodelovanje in pre, preverjanje. Komisija pravi, da obstaja tveganje, da bo treba znova odpreti vprašanja, ki naj bi že bila zaključena na podlagi prejšnjega poročila. Če bi zdaj znova odpirali poglavja, ki so bila že zaprta, bi to pomenilo korak nazaj. Šlo bi torej za nazadovanje države, do katerega nas je pripeljala vlada, ki tepta romunske zaveze. Ta vlada, koalicija, ki jo imamo, pravi, da takšnega mehanizma v Romuniji ne potrebujemo, ampak komisija nas spremlja. Izvaja se mehanizem CVM, politiki pa tega ne spoštujejo. Kako lahko rečejo, da ne potrebujemo takšnega mehanizma? Priporočila iz poročila je pač treba spoštovati in si ne zatiskati oči. Seveda se bo mehanizem za sodelovanje in preverjanje počasi iztekal, ampak komisija v svojem poročilu opredeljuje izzive, s katerimi se sooča naše pravosodje in to jih skrbi, to jih zares skrbi. Ne vem, kaj vse to sploh pomeni, ne želim se niti spuščati v podrobnosti, ampak zdaj gre za tri sprejeme zakonodaje, za nujni postopek. Ne vem sicer, kdo to obravnava kot nujni postopek, ampak gre torej za zakonodajne spremembe, s katerimi naj bi pravosodje podredili politiki. Neodvisnost pravosodja se tepta. Zadnjih deset let je šlo pravosodju dobro, izvedene so bile številne reforme, s katerimi ne bi ustrezno služili vsem državljanom, zdaj pa so na oblasti politiki vlada, ki pravzaprav povzroča, da država nazaduje. Prej je obstajalo veliko politične volje, trenutna vlada pa je šla korak nazaj, sloh jim ni mar za ta poročila. Komisija nam je povedala, da je bilo poročilo objavljeno pred enim tednom in takrat naj bi parlament zaprosil Beneško komisijo za njeno mnenje v zvezi z nekaterimi spremembami, ki so jih hoteli izvesti. Kljub temu, da je bilo poročilo izdano prejšnji teden, je predsednik tega parlamentarnega odbora, nekdani minister, ki je sprejel ta nujni odlog številka 13 prek noči, dejal, da ne bo zaprosil za nasvet Beneške komisije, saj naj to ne bi bilo potrebno. Le teden po tem, ko nam je komisija povedala v okviru mehanizma CVM, da bi morali zaprositi za mnenje Beneško komisijo, predsednik našega parlamentarnega odbora pristojen za to pa reče, da tega ne bomo storili. Hotela sem torej povedati naslednje. Za Romunijo in za Romune je pomembno naslednje. Priporočila je treba izvajati, ne pa jih zanemarjati. Naša država mora napredovati in ne smemo dopustiti, da jo bodo naši politiki zvlekli nazaj v preteklost. Trenutna stranka PSD vleče državo nazaj in tega ne smemo dopustiti politička stabilnost rešimo. Hvala lepa. Politična stabilnost, odločnost in napredek. To so priporočila. To je bistvo poročila, ki ga je pripravila Evropska komisija v zvezi z napredkom Bolgarije v okviru mehanizma CVM moramo se zavedati, da je to najverjetneje najbolj pozitivno poročilo, ki smo ga prijeli v zvezi z napredkom Bolgarije v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje. Poročilo vsebuje pozitivno oceno dela naše vlade. Nadoknadili smo zamude, do katerih je prišlo zaradi predčasnih volitev. Rad bi čestital komisiji za dosledno delo in za pripravo poročila, ki tudi vsebuje jasna merila. V prejšnjih poročilih morda kaj ni bilo jasno, trenutno poročilo pa vsebuje nova priporočila. In prvič zdaj tudi slika jasno perspektivo, tega, da se bo mehanizem za preverjanje in sodelovanje počasi iztekal, če bomo z izvajanjem reform nadaljevali tako, kot smo jih izvajali do sedaj. Priporočila bomo seveda upoštevali in mehanizem CVM se bo lahko prenehal izvajati. Mehanizem je torej izčrpal svojo uporabnost. Do neke mere pa je tudi diskriminatoren. Politične stranke ga izrabljajo predvsem v svojih predvolilnih bojih. Lani je prišlo do pritožbe na nov mehanizem, ki naj bi se uporabljal za vse države članice Evropske unije, ne le za Romunijo in Bolgarijo. Torej, izrečena je bila pritožba, da bi se moral uporabljati takšen mehanizem za celotno Evropsko unijo in upamo, da bo do tega tudi prišlo. Hvala, gospa predsedujoča. Verjetno vas ni treba opominjati, da postopki tečejo že leta 2007. Meni se zdi, da vse skupaj počasi prerašča v ritual. Oziroma, če se smem tako izraziti, v nekakšno proslavljanje prihajajočega poročila. Takole gre. Eno leto pride do težav pri ravnanju romunskih organov, potem pa se vse to uravnovesi s trajnostjo in čudovitim napredkom. Naslednje leto je dosežen obsežen napredek, na drugi strani pa je še vedno kar nekaj pomenkljivosti, ki potem vse skupaj na, do neke mere uravnotežijo. Enkrat je Romunija na mestu Bolgarije, drugič je ravno obratno. Meni se zdi vse skupaj povsem nesmiselno. Prihaja do dveh posledic, ki sta obe negativne narave. Romunija in Bolgarija bosta z, v nedogled izključeni iz šengenskega območja. To je ena posledica. Druga pa je še bolj resna. Romunska in bolgarska vlada bosta še naprej kršili zakonodajo, prihajalo bo do korupcije, vedeli pa bodo, da vse skupaj sploh ni pomembno. Karkoli bodo storili oziroma česarkoli ne bodo storili, mehanizem CVM ne bo prinesel posledic njihovemu ravnanju. To bo posledica bodo le politične odločitve, za katere pa nis, oni niso pristojni. Če želite slišati, da bo mehanizem CVM prinesel uspeh, ga po mojem mnenju žal ne bo. Hvala lepa. Hvala, gospa Sipr hvala. Sama sem imela druge priložnosti in takrat sem lahko prisluhnila poročanju mehanizmu CVM znova in znova in spomnim se, da smo na zadnje slišali v poročilih nekaj napredka. Je bilo, še vedno pa je treba nadaljevati z delom. In tako se lahko navežem na kolega, ki je omenjal različne težave. In meni se zdi, kljub samo napredku, ki je bil dosežen sem in tja v zadnjih nekaj letih, je treba, je, obstajajo politične odločitve, da ne bodo države zapustile mehanizma. CVM in ne bodo postale nove članice šengenskega območja. Kljub vsemu je treba omeniti par točk in sama bi podala še kratek komentar v zvezi z vprašanjem, ali bi morale določene države stopiti v stik z Beneško komisijo. V zvezi s tem bi povedala, da je več držav kot le ena ali dve, ki ne želijo prisluhniti Beneški komisiji in z njo ne želijo sodelovati. Edina razlika je v tem, da te države niso zajete v mehanizem CVM. To je edina razlika. Ko pa gre za Romunijo, recimo, poslušamo, da je prišlo do določenega napredka, še vedno pa ostaja nekaj uh, slabosti. Razpravljali smo že o Romuniji na plenarnem zasedanju pred nekaj meseci. In zanima me naslednje. Žal nisem mogla prisluhniti predstavitvi celotnega poročila, zato me zanima, kateri so bili predlogi za zakonodajne ukrepe takrat in kateri so to vrstni predlogi danes? Je prišlo do kakršnih koli razlik od takrat, ko smo razpravljali o Romuniji na plenarnem zasedanju v zvezi oziroma glede na današnjo situacijo in današnjimi predlogi? Lahko podate kakšen primer, kaj konkretno se je spremenilo od tedaj, bodi si v praksi, bodi si kar se tiče predlogov, ki so na mizi. Hvala, gospa Gumeš. Well, not... Sama ne bom komentirala politično usmerjene strategije v zadnjih nekaj letih, na kar sta opozarjala že prejšnja govorca. Moram pa poročati v zvezi s tem, da sem obiskala Romunijo, ta mesec in se tam pogovorila s civilno družbo. Z medijo, z organizacijami civilne družbe o težavah, ki trenutno pestijo Romunijo in kako dojemajo korupcijo v svoji državi in boj proti korupciji ali pomankanje le tega. Ljudje pravijo, da boj proti korupciji poteka vsak dan, čez zimo se zberejo, razpravljajo o predlogu, kako preprečiti korupcijo. In res me je navdušilo, ko sem se sestala s temi ljudmi, kako kakovostne so bile njihove pripombe in kakšne preiskave izvajo in kako pravosodje prevzema svojo ulogo. Povedali so mi, da so zelo zaskrbljeni. Takrat naj bi se pogovarjala o boju proti pranju denarja, s čimer smo se ukvarjali v parlamentu takrat, predvsem v okviru panamskih dokumentov. V moji državi je naprimer tudi prišlo do težav pri izvajanju četrte direktive o boju proti pranju denarja in s težami se soočajo tudi v Romuniji. Gre za javna naročila, sklepanje pogodb, ki imajo velike učinke in črpajo se evropska sredstva, pri tem prihaja do hude korupcije. Hotela sem torej povedati, da ne gre le za Romunijo, ne gre za verodostojnost organov v očeh Romuno, gre za našo lastno verodostojnost, verodostojnost Evropske unije, verodostojnost Evropske komisije. Tako da bi se pridružila kolegici Birgit Cipel pri pozivu, da potrebujemo dejanski politični pristop Evropske komisije. Ne le, da bi zdaj izpolnili neko strategijo. To pa pomeni, da je treba Beneško komisijo pozvati k temu, da opravi svoje delo, pripraviti pobude, kaj je treba preučiti, ampak vsekakor ne moremo nadaljevati z nekakšnim okvirnim pristopom, ki ne dosega kaj dosti. Opazila sem, da državljane Romunije ta tematika skrbi in hočejo prevzeti svoj del odgovornosti, pri tem pa jim je treba pomagati. Hvala lepa, gospod Stanišov. Hvala, gospa predsedujoča. Zdaj imam čast, oziroma imel sem čast, da sem spremljal vsa ta poročila od leta 2007. Moj splošni sklep je če je bil mehanizem na začetku tega procesa jasna politična spodbuda, predvsem za bolgarsko vlado, da izvede potrebne reforme, se je s časoma ta mehanizem res prevrgal v nekakšen ritual, ki nima kakšne bistvene dodane vrednosti. Na začetku so se v moji državi ta poročila pričakovala z Eh, res hudo vznemirjenostjo. Zdaj pa je to preraslo v nekakšno rutino, ki ne spodbuja ničesar. Samo navaja še več dejstev. In mislim, da je glavna težava splošni pristop komisije. Vse bi spomnil, da je eno izmed meril, ki se je izvajalo že od samega začetka, merilo, o katerem se je odločalo leta 2007. Šlo je za ustavne reforme. V nobenem izmed poročil pa ni omenjeno, da je to in to od glavnih štirih meril že doseženo. Gre torej za samo področje uporabe in to se mi zdi zelo zaskrbljujoče z številnih vidikov. Ta mehanizem se odvija naprej brez eh, neke jasne perspektive. Uh, v okolju, v katerem opažamo, da se kobenhavnski kriteriji Evropske unije, ki pokrivajo vprašanje demokracije, pravne države, človekovih pravic, kršijo v številnih državah članicah. Te kriterije pa potrebujemo, če želimo da bomo resni. In če želimo biti resni, potrebujemo takšen mehanizem za celotno Evropsko unijo, da bi ocenjevali vsa ta vprašanja v vseh državah članicah. To ne bi bilo selektivno, niti se ne bi uporabljalo tako, kot se v tem primeru, v primeru CVM-a, le za Bolgarijo in Romunijo, kot orodje za druga politična vprašanja. O tem smo že govorili v zvezi s Schengenom. Uh, posem neposredno moram povedati, to, kar se dogaja v svetu že vrsto let, glede članstva Romunije in Bolgarije v Schengnu, eh, je naslednje. Vsi se zavedajo, da obe državi že dolgo časa izpolnjujeta vse kriterije za članstvo in to je škandal. Izpod kopava merila, na katerih sloni Evropska unija, Uh, vzbuja vtis, da se uporabljajo dvojni standardi le zaradi političnih vprašanj v nekaterih državah. Ne bom zdaj navajal držav, imeli smo volitve v eni državi, potem drugi, tretji in zato so menili, da je treba ta vprašanja obravnavati kasneje v zvezi z Romunijo in Bolgarijo. In vse to spodkopava zaupanje v Evropsko unijo. To je vsekakor eden iz primerov, ki ruši zaupanje državljanov. Hvala lepa, gospod Sanišev, gospod Buda. Le mulțumesc foarte mult, doamna președintă, pentru... Najlepša hvala za besedo. Sicer nisem član tega odbora, pa pogovarjamo se o Romuniji in moram povedati, da me zanima vse, kar zadeva mojo domovino Romunijo. Poročilo sicer nakazuje nekaj napredka, ki smo ga zbeležili v Romuniji, ampak nažalost moram tudi povedati, da sem bil štiri leta član pravosodnega odbora v našem parlamentu, kjer smo si prizadevali izvajati evropsko zakonodajo, tako da bi lahko zaključili mehanizem za sodelovanje in preverjanje. Ampak Ugotovil sem številne pomankljivosti, recimo vlada je hotela poteptati pravosodje, oklistiti poblastila ministra za pravosodje, enako je veljalo tudi za generalnega doživca. Sicer smo marsikaj tudi izboljšali, recimo določili smo starost za nastopil funkcijo sodnika in podobno. Je pa res, da to ni omejeno samo na Romunijo, treba je tudi poštevati to, kar se dogaja v ostalih državah, članicah Evropske unije, recimo na Polskem. Zdi se mi, da se soočamo z vse splošnim problemom, članstva v šengenskem območju. To sploh ni spremljivo, to, kar se dogaja. Moram tudi povedati, da to res boli naše državljane, znemirja jih ta povezava med pristopom v šengensko območje in mehanizmom za sodelovanje in preverjanje. Romunija je vložila na milijone evrov v opremo v usposabljanje, za zagotavljanje stabilnosti v tej regiji, ampak kljub temu nam ne dovolite, da bi stopili v šengensko območje. To ni pravično. Potem pa imam še priporočilo za komisijo, sicer ne postavljam pod vprašaj dejavnosti komisije, ampak kot član odbora regij in agri glede črpanja evropskih sredstev lahko samo povem, da moramo najti način, da bodo države članice tukaj veliko bolj usklajene. Tako da to, kar se dogaja v eni državi članici, ne bo pokojevalo črpanje sredstev v drugih državah članicah. Mulcumesk. Uh, Bi uh... želeli odgovoriti na to vprašanje? Ne, prišlo je do določene napake. Evropska komisija nikoli ni pogojevala poročila o CVM-ju z pristopom Bolgarije in Romunije v šengensko območje. To ni res. Nizozemska je pred petimi leti recimo dejala, da bi želela imeti vsaj tri zaporedna poročila o CVM-ju. Ampak to je dejala samo ena država članica v celotni Evropski uniji. Komisija pa tega ni nikoli povezovala, nikoli tega nismo pogojevali, kajti vemo, da obstajajo politiki, ki lažejo, ki kradejo, ki pravzaprav spoh se ne znajo pogajati o članstvu in pristopu v šengonsko območje. In to sploh ni povezano z. CVM-jem. Sama želim, da Romunija vstopi v šengensko območje. Vsi, ki to povezujete, motite se. To bi vam želela povedati. Bom posebno sama še nekaj povedala, morda res ni nekega uradnega poročila, ampak določene države članice so lani veliko krat povedale, da zaradi CVM-ja ne bo to dovolile, uh, Romuniji in Bolgariji, da postane ta članici šengenskega območja. Ne smemo se sprenevedati. Poljska recimo, pred šestimi leti smo imeli določene probleme recimo z Mačarsko in če bi zdaj začeli govoriti o državah članicah po imenu, je treba omeniti vse, ne pa se potem samo zaradi naklonjenosti oziroma ne naklonjenosti omeniti samo na določene. Dobro. Sedaj pa bom dala besedo še komisiji, predstavniku komisije. Hvala za besedo. Hvala vsem članom tega odbora, ki so seveda se opredelili do našega poročila. Kot je že dejal Juncker v svojem govoru o stanju Unije, omenil je vladavino prava, kako je to pomembno in to bomo tudi mi upoštevali pri našem delu, pri delu celotne komisije. CVM je treba postaviti v poseben kontekst. Gre namreč za poročila, ki so seveda potem povezana z samim mehanizmom za sodelovanje in preverjanje. Junker je v svojem govoru zelo jasno tudi izpostavil stališče komisije glede Romunije in Bolgarije in njunega članstva v šengensko območje. Tudi v poročilu iz januarja je jasno zapisano, da komisija ne povezuje oziroma ne podpira takšne povezave in pogojevanja. In Komisija pri tem še vedno ustraja, naše stališče se v zvezi s tem sploh ni spremenilo. Gospod Radev je prej nekaj omenil glede priporočil. Želim samo povedati, da gre za priporočila, ki jih je komisija potem izdala januarja in ta so popolnoma ista kakor pa sedaj poročilo, recimo teh priporočil, sploh ni spremenilo. Po našem mnenju, se pravi, po mnenju komisije, so to še vedno koraki, ki jih je treba storiti, tako da bo lahko potem komisija predlagala oziroma povedala, da so bili vsi pogoji tudi izpolnjeni. In ko sem še dejal s veseljem, bomo sodelovali z obema državama članicama, tako da bomo poskrbeli za to, da bodo vsi pogoji in tudi vsa priporočila čim prej tudi izpolnjena. Najlepša hvala za ta pojasnila. S tem smo prišli tudi do konca današnjega sestanka 27. in 28. novembra, pa se bomo ponovno videli. Želim pa vam vsem prijeten večer.